Dear colleagues, welcome. Uh, Kolegice in kolegi, pozdravljeni na seji odbora Ekon. Najprej bomo začeli z sprejetjem dnevnega reda. Če ni ugovorov, potem bo dnevni red sprejet. V redu, najlepša hvala. Sprejeti moramo zapisnika seje 31. augusta in 1. septembra 2016 in 26. maja 2015. Ostalo nam je odprto vprašanje, ki smo ga rešili z opombo pod črto. Ali je zapisnik sprejet? Hvala. Sporočila predsednika. Odbor Ekon je sprejel poročilo o prospektu julija 2016 in odločili smo se, da naj gre dosje na plenarno zasedanje. 15. septembra se je o tem glasovalo na plenarnem zasedanju. Delno so dosje vrnili nazaj v odbor, zato smo zdaj pripravljeni na trialoge z svetom na osnovi besedila z plenarnega zasedanja in čim prej bomo seveda s pogajanji tudi začeli. Korgendom CRR vse jezikovne različice tega dosje v zvezi z zahtevami za naložbena podjetja in tako naprej, so na voljo poslancem odbora Ekon od 20. septembra v skladu z 231. členom poslovnika. Če nihče ne bo ugovarjal, bomo korigendum posredovali parlamentu na naslednjem parlamentarnem plenarnem zasedanju bomo to obravnavali in to bo sprejeto razen, če 40 poslancev ali kakšna poslanska skupina temu ugovarja. Nekateri poslanci to že veste, načrtovana delegacija v Šanghaj in Peking, ki naj bi potekala prejšnji teden, je bila preložena, Kitajci so to preložili. Zadnji trenutek, v četrtek do povdan, so nam to povedali dva dni, preden naj bi naša letala vzletela. Sekretarjat so obvestili, da so te ukrepe sprejeli, zato ker sta se predsednik Šulc in predsednik odbora AFED, gospod Brok, sestala z Dalajlamo. Seveda to obžalujemo. Da, nismo šli na Kitajsko namreč. Sestali se bomo tudi z predstavniki nacionalnih parlamentov od 3 do 5. konec septembra. 17 nacionalnih parlamentov bo tam. Imeli bomo izmenjavo mnen o evropskem semestru. Sklepi koordinatorjev, imenovanja, podaljšanje uredbe o Evropskem skladu za strateške naložbe. Ohranili bomo enako skupino za pogajanje, če bo odbor za proračun storil podobno, razrešnica za tri evropske nadzorne organe, predsedstvo. Koordinatorji Ekona so se odločili, da bodo predložili osnutek koledarja, ta koledar bomo sprejeli prav zdaj. Zdaj pa še preverjanje. Pripsi naj bi bili pokriti glede na naslednje korake komisije, glede na to, da je parlament ugovarjal delegiranemu aktu, koordinatorji so se odločili, da bodo vložili osnutek predloga resolucije v zvezi z IFS-9, o tem naj bi glasovali danes. Koordinatorji so prosili tudi za študijo o učinku regulatornega okvira na finančne trge in tudi seveda o učinku brexita na finančne trge imeli bomo javno predstavitev na to temo. Mimo grede, danes imamo monetarni dialog s predsednikom Evropske centralne banke Marijem Dragem in govorili bomo seveda tudi o tem. Povabili pa bomo tudi nekaj strokovnjakov. 12. decembra bomo imeli izredno zasedanje o svežnju za leto 2017 in kar zadeva nadaljne ukrepanje v zvezi s poročilom Gular sekretarjat bo predstavil primerjalno analizo med resolucijo parlamenta, zato da bi ugotovili, katerih vprašanj komisija ni pokrila. S gospodom Koenom iz bazarskega odbora bomo prav tako imeli srečanje. To naj bi pokrivalo tako imenovane reforme Bazar 4 glede denominatorjev in glede tveganju prilagojene aktive. Temu zasedanju bo sledilo zasedanje s komisijo, morda tudi z EBA in ECB. Osnutek resolucije bomo sprejeli morda že na začetku novembra. Koordinatorji se strinjajo s predlogom, da bi preložili predstavitev osnutka poročila na 9. ali 10. november letos. Zdaj pa moramo sprejeti koledar za leto 2017. Ali lahko to sprejmemo? Hvala. Zdaj pa končno lahko toplo pozdravim predsednike treh evropskih nadzornih organov v Ekonu. Imeli bomo letno predstavitev v skladu z uredbo o evropskih nadzornih organih. Povabili smo vas, da nam poveste več o tem, kaj ste delali v lanskem letu, še posebej kar zadeva sodelovanje z sozakonodajalcema in poslovnikom in delovanjem. Zanima me tudi, kakšne so vaše prioritete v naslednjih 12 mesecih. Gospod Bernardino, je tudi predsednik skupnega odbora evropskih nadzornih organov, zato nam bo povedal več o tem, prav tako pa nam bo povedal, kako namerava izvajati naloge v funkciji drugega podpredsednika evropskega odbora za sistemska tveganja. Trije predsedniki so podali pisne izjave v zvezi z dejavnostmi lanskega leta. Te izjave so vam na voljo. Na voljo so v aplikaciji e-kmeti. Zdaj pa bodo dobili besedo za uvodne besede in začel bo gospod Bernardino. Gabriel, izvoli. Hvala lepa. Pozdravljeni gospe in gospodje, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci iz odbora Ekon. V veliko veselje mi je, da sem spet tukaj, zato da imamo redno izmenjavo mnen. Začel bom v ulogi skupnega odbora evropskih nadzornih organov, sem namreč predsednik. S tem bom začel, na to pa vam bom povedal več o tem, kakšne imamo strateške cilje pri IOP-i, kakšni so izzivi, ki nas čakajo na področju zavarovanj in pokojnin in kaj nas čaka v prihodnjem času. Glede na to, da sem drugi podpredsednik Evropskega odbora za sistemska tveganja, vam bom povedal tudi, kaj počnemo pri ESRB-ju. Skupni odbor usklajuje delo med evropskimi nadzornimi organi, posvečamo se zaščiti potrošnikov, ocenjujemo pa tudi čez sektorska tveganja v Evropski uniji. Razvili smo tudi enotni pravilnik, zato da bi zagotovili boljše sodelovanje med bančniškim sektorjem in zavarovalnicami. Zagotoviti želimo tudi smernice za dokumente s ključnimi informacijami, o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje. Uspelo nam je politična načela pretopiti v smiselne praktične smernice na osnovi posvetovanja s civilno družbo. Zato predlagamo dokument na treh straneh, ki naj bi malim vlagateljem zagotovil primerjalne informacije glede stroškov in informacij uspešnosti posameznih produktov na področju zavarovanja in bančništva. To je velik korak naprej za potrošnike in ponosni smo na delo opravljeno na tem področju. Seveda razumemo pomisleke, ki jih je izrazil Evropski parlament na glasovanju in menimo, da je naše delo glede dokumenta s ključnimi informacijami lahko zelo pomembno, zato da bi premagali in premustili vaše pomisleke. Robustna in pragmatična rešitev je tik pred vrati, v to sem prepričan. V našem skupnem interesu in v interesu evropskih državljanov je, da sodelujemo, zato da bo dokument s ključnimi informacijami realnost. Zato bo skupni odbor še naprej podpiral evropske institucije z tehnično, strokovno pomočjo. Prav tako smo osnutke tehničnih standardov v zvezi z različnimi institucijami predložili zakonodajalcema za to, da bi zagotovili enako oceno bonitetnih agencij po vseh industrijah. Komisija predlaga, da bi omilili pravila za določene institucije. Mi se s tem nismo strinjali. Prepričani smo, da Osnovne zamisli predstavljajo dobro osnovo, obenem pa seveda zagotavljamo tudi enake pogoje za vse v industriji bonitetnih agencij. Prav tako smo predstavili osnutke predpisov glede izvedenih finančnih instrumentov OTC v okviru Emirja. Ta določa določbe, ki so namenjene temu, da bi povečali preglednost derivativov OTC. Nedavno se nismo strinjali z določenimi predloge Evropske komisije. Nismo se strinjali s tem, da bi odstranili omejitve glede koncentracije pri pokojninskih schemah. To je ključnega pomena za to, da rešimo pomisleke pri pokojninskih skladih in njihovih nasprotnih strankah. Prav tako je prišlo do zamud pri podpori osnutka RTS. Mislim, da je dobro, da zagotovimo dobro sodelovanje med vsemi stranmi, ki so vključene v to. To pomeni, da morajo evropski nadzorni organi upravljati svoje delo, ampak tudi postopek potrjevanja mora steči tako, kot je treba. Skupni odbor je nadaljeval z opravljanjem svoje naloge ocenjevanja tveganja. Objavljamo rezultate teh tveganj in malim vlagateljem, industriji in drugim predstavljamo izzive, s katerimi se spopadajo na trgih. Zadnje poročilo se posveča nedavnemu razvoju dogodkov v okolju z nizkimi stopnjami rastmi in to seveda vpliva na kakovost sredstev in na dobičkonosnost. Opozorili smo tudi na pomisleke glede medsebojne povezanosti evropskega finančnega sistema, ampak pojavlja se lahko še več tveganj, naprimer Brexit. To je dodalo politične in pravne negotovosti k vsem težavam, s katerimi se že soočamo. Prav tako smo še naprej podpirali oceno direktive o finančnih konglomeratih. Zagotavljali smo informacije za postopek posvetovanja pri komisiji. Izogibati se je treba temu, da bi podvajali delo, če zakonodaja že naslavlja tveganja, ki bi se lahko pojavila na tem področju. Sprejeta je bila četrta direktiva za boj proti pranju denarja, komisija pa napoveduje dodatne spremembe. Zato je delo skupnega odbora na zelo pomembni točki. Predstavili bomo skupne smernice, zato da bi imeli enotna pravila po Evropski uniji za finančne institucije in za druge organe, ko se spopadajo s možnostjo teroriz, financiranja terorističnih dejavnosti ali pranja denarja. Imeli smo tudi dan potrošnikov, ki je potekal 16. septembra v Parizu. To je zelo dobra platforma za aktivno sodelovanje deležnikov. Letos smo govorili o delovanju skupnega trga, sklopih podatkov in o zahtevah za zaščito potrošnikov v EU. Skupni odbor je prav tako predstavil spletno stran, ki bo predstavljala naše dejavnosti na pregleden način. Če sklenem, zaščita potrošnikov bo v središču dela našega skupnega odbora. Digitalizacija se povečuje na področju digitalnih storitev in evropski nadzorni organi že preučujejo možnost uporabe sklopov podatkov in tako imenovanih robo na svetu. Institucije bolje poznajo svoje delovanje in tudi možnosti, ki so jim na voljo, zaradi podatkov, ki so prav tako na voljo. Upoštevali bomo pomisleke potrošnikov zaradi uporabe sklopov podatkov strani industrije in seveda podali bomo priporočila v zvezi s tem. Skupni odbor pa bo kasneje letos predstavil poročilo v zvezi z tako imenovanimi robotskimi nasveti. Skupni odbor bo sodeloval z vso zakonodajalcema, tako na makro kot na mikroprudencialni ravni zagotavljamo poradne informacije in to je zelo potrebno v tem okolju. Še naprej pa bomo poskusili okrepiti spremljanje finančne industrije, kar zadeva nadzorno konvergenco. Evropski nadzorni organi bodo uporabili vsa urodja, ki so jim na voljo. Zelo pomembno je, da opozorimo na ulogo, ki jo imajo smernice pri vprašanjih in odgovorih. Te instrumenti bodo uporabile, ko bodo potrebovani, seveda pa bomo upoštevali prvo raven. Zato pa moramo zagotoviti zaupanje med evropskimi nadzornimi organi in med odborom Ekon. Veselimo se dobrega sodelovanja z vami tudi v prihodnosti. Zdaj pa bom spregovoril v imenu z v imenu Ajope. Ajopa spodbuja uspešno izvajanje solventnosti 2. To je bil velik korak naprej, zato da okrepimo zaščito imetnikov polic, še posebej zato, ker se v trenutnem okolju ljudje spopadajo z veliko težavami. Obrestne mere so zelo nizke, zato se pojavljajo vprašanja glede solventnosti in trajnosti oziroma vzdržnosti obljub in poslovnih modelov. Zato je bilo treba zagotoviti poseben pristop v zvezi z glavnimi strateškimi cilji EOP-e, gre za konvergenco na področju nadzora, drugič za krepitev zaščite, preventivne zaščite potrošnikov in tretjič ohranjene finančne stabilnosti. Od 1. januarja 2016 velja okvir solventnost 2. Zavarovalnice in pozavarovalnice morajo upoštevati en režim glede tveganja v Evropi. Zaradi tega se zdaj ne posvečamo več toliko regulativi, ampak nadzoru. Spodbujamo skupno evropsko nadzorno kulturo in spodbujamo tudi konvergenco na področju nadzora. Zato želimo zagotoviti koherentno izvajanje zakonodaje EU v vseh državah članicah, enake možnosti za vse in podobno raven zaščite vsem imetnikom polic v Evropski uniji. Evropska unija oziroma Evrop, EU pa uporablja več orodi za to, da doseže te cilje. Naprimer, obsežen informacijski sistem, ki temelji na podatkih zbranih v okviru solventnosti 2 iz vseh držav članic EU to krepi tako mikro kot makro nadzor. Druga orodja prav tako izkoriščamo, naprimer priročnik za nadzor, ki vključuje dobre prakse v zvezi z ocenjevanjem tveganja, obresno mero brez tveganja in strukture glede tega, kar bi lahko uporabljale vse družbe pri izračunu svojih tehničnih določb Prav tako govorimo o simetrični prilagoditvi kapitalskih zahtev in o metodologiji za izvajanje terminskih eh, določb. Poskušamo zagotoviti izvajanje politike, ki temeli na dokazih. Ajo pa preučuje priporočljivost modelov in standardnih parametrov pri izračunu zahtev glede kapitala v okviru solventnosti, zmanjšati je treba kompleksnost in zagotoviti sorazmernost. Zdaj pa krepitev zaščite potrošnikov. Na strani zavarovalnic se premikamo k izvajanju in krepitvi regulativnega okvira, zato da bi zagotovili skladno izvajanje po vsej Evropski uniji. OJO pa meni, da so naslednja orodja ključnega pomena za izvajanje te agende. Prvič, kar zadeva dokument s ključnimi informacijami za PRIPS ali paketne naložbene produkte za male vlagatelje. In drugič, pripravljalne smernice za POG. Tretjič, tehnični nasveti o delegiranih aktih v zvezi z IDD. V zvezi s tem poteka javno posvetovanje. In četrtič, standardiziran format v zveri z IPIT. Preventivno nadzor, ki temelji na tveganjih, lahko zagotovi dobre rezultate. Sodelovati je treba z spremljanjem trga, tematskimi pregledi in drugimi kazalniki. Kar zadeva digitalizacijo na področju zavarovalnic in sklope podatkov, EJO pa meni, da bi morali zagotoviti najviše standarde na področju zaščite potrošnikov, ne smemo pa uvirati inovacije. Kar zadeva pokojnine, Omeniti želim dvoje. Prvič, mnenje Evropskega parlamenta oziroma Evropskemu parlamentu, svetu in komisiji o skupnem okviru za oceno tveganja in preglednost za IORPS. E EIOPA predlaga, da bi okrepili evropsko regulativo v zvezi z IORPS e za standardizirano oceno tveganja v okviru drugega stebra, ki bi temeljilo na prej določenih scenarijih za stresne teste. EIOPA e meni, da bi morali biti pregledni do vseh. Drugi dosežek na svet Evropske komisije glede razvoja preprostega, standardiziranega in popolnoma preglednega vseevropskega osebnega pokojninskega produkta ali PEPA. To bo prispevalo k izvajanju Evropske unije in unije kapitalskih trgov. Zdaj pa še tretja naloga, ohranjanje finančne stabilnosti. Smo v zelo težkem makroekonomskem in finančnem okolju. Obrestne mere so nizke in Ajopa izvaja stresne teste zato, da izvede oceno vzdržljivosti finančnih institucij na slabe razvoje dogodkov na trgu, zato da bi razvili ustrezne odzive. Zgodaj letos je Ajopa objavila prve rezultate evropskih srečnih testov za IORPS, to je prva vaja to vrst, te vrste na evropski ravni. In pokazali smo, da bodo nizke obrestne mere predstavljale zelo velike izzive, kar zadeva Europs z unaprej določenimi izplačili. Do leta 2015 vam lahko povem, da bomo še naprej izvajali stresne teste, govorili bomo o vedenju sponzorjev in o morebitnih negativnih posledicah za finančno stabilnost in realno gospodarstvo. IOPA je sprožila stresne teste za zavarovanje leta 2016. Govorimo predvsem o nizkih obresnih merah in o scenariju z dvakratnimi negativnimi učinki. Rezultate in priporočila bodo na voljo do konca letošnjega leta. Pregled solventnosti 2 je prav tako priložnost, da raziščemo morebitna makroprudencialna orodja in izvajanje v skladu z obstoječim okvirom, zato da ne bi prišlo do prekrivanja. Solventnost 2 je režim za mikronadzor, ampak seveda vključuje tudi elemente za omejevanje procikličnosti in za reševanje sistemskih tveganj. Sem tudi eden od podpredsednikov splošnega odbora za Evropski odbor za sistemska tveganja. Posvečamo se tudi temu. Predtem smo predstavili svoje glavno poročilo o operacionalizaciji makroprudencialne politike na bančnem sektorju, zdaj pa smo razvili strateški dokument glede makroprudencialne politike onkraj bančništva. Zato smo razvili strateško perspektivo glede srednjeročnih do dolgoročnih politik na tem področju. Pripravili smo poročilo o makroprudencialnih vprašanjih na področju politike, ki izhaja iz nizkih obresnih mer in strukturnih sprememb v finančnem sistemu EU, Tam smo ocenili vse to. Če se želimo spopasti z izzivi, ki jih imamo, vam želim povedati, kakšen je bil namen so zakonodajalcev, ko so oblikovali Evropski sistem finančnega nadzora. Oblikovati so želeli enotni pravilnik, povečati so želeli konvergenco evropskem supernadzorni kulturi in spodbujati zaščito potrošnikov ter finančno stabilnost. Trenutna struktura Evrope je namenjena temu, ampak to strukturo bi lahko nekoliko izpilili zato, da bi lahko izpolnili mandat glede nadzorne konvergence. Evropo je treba okrepiti, zato da bo imela mandat, zato da lahko zagotovi kulturo nadzora in praks. Nekatere prilagoditve so potrebne zato, da bi lahko zagotovili neodvisnost in ustrezna preverjanja. Najlepša hvala za konstruktivni dialog z Evropskim parlamentom. To je ključnega pomena za to, da EOPA izpolnjuje svoje obveznosti in za to, da smo lahko odgovorni do potrošnikov. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Vprašanje tehničnega standarda EMIR. Mislim, da je dobro, če bi poslance obvestili, da Evropski parlament podpira hitro izvajanje mednarodnih standardov. Zato sem ob posvetovanju z poročevalcem Langenom pisal Timotiju Masadu in potem, ko bomo dobili besedilo z komisije, mislim, da bomo povedali, da smo pripravljeni čimprej ukrepati, zato da bi standard začel čimprej delovati. Andrej Enrija. Hvala lepa, gospod predsednik. Proces popravila bilanc bank je napredoval še naprej. Pokazali smo, da si želimo ukrepiti vzdržnost na tem sektorju, vendar čaka nas še več dela, rezultate spremljamo pri pristojnih organih, zato da bi odpravili še zadnje pomankljivosti. Prav tako želimo počistiti bilančne vsote bank, želimo pa izboljšati tudi kakovo sredstvo, ampak napredek tukaj je počasen. Poprič na razmerje slabih posojil je 5,7 odstotkov, to je trikrat več kot v drugih državah večjih državah. V desetih državah članicah je razmerje 12 odstotkov in več. In da slabo posojila slabo vplivajo na dobičkonosnost bank in to seveda negativno vpliva na posojila gospodinstvom in podjetjem in to lahko poslabša situacijo tudi za posojilo jemalce. Predlagamo troje. Okrepiti je treba nadzorni, nad, nadzorni pritisk za to, da bi rešili slaba posojila. Drugič, rešiti je treba strukturno vprašanje v pravosodnih postopkih, pri računovodstvu in pri davčnih režimih. In trečjih, izboljšati je treba delovanje sekundarnih trgov, zato da bi pospešili reševanje slabih posojil. Strukture podjetij in bilančne vsote bank se prilagajajo novi direktivi BRRD. Prav tako se organi prilagajajo novim zahtevam glede MRL, vsaj pri največjih akterjih. EBA je zagotovila več kot tri četrtine zahtevanih standardov in smernic v zvezi s tem. Prav tako zaključujemo poročilo o izvajanju in zasnovi okvira MRL. To bo zagotovilo kvalitativne in kvantitativne podatke o učinku ter zasnovi tega okvira tudi kar zadeva podporo zakonodajnemu procesu, da bi izvajali standarde na področju telak ali zmožnosti absorbiranja izgub. Tukaj sodelujemo z odborom za finančno stabilnost. Prav tako sodelujemo z drugimi organi in EBA izvaja analize, ki potrjujejo, da je treba prilagoditi okvire za to, da bi se prilagodili internim modelom bank. Ključno pa je, da spremembe ne bodo vodile do neupravičenih povečanj glede kapitalskih zahtev EBA. Vsi prizadeva za to, da bi imeli koordinirano stališče evropskih predstavnikov pri mednarodnih forumih. EBA skupaj z interesno skupino za bančništvo dela tudi na tem, da bi izboljšali sorazmernost Čeprav smo prepričani, da enotni pravilnik že vključuje načelo sorazmernosti, priznavamo, da je regulativni okvir zelo zapleten. Naša naloga je, da ocenimo, ali se res zahteva ustrezno v zvezi z zahtevami glede združljivosti. Krepimo prizadevanja za to, da bi se spopadli z izzivi na področju financ in tehnološkega napredka, digitalno bančništvo ima potencial, da spremeni veliko glede poslovnih modelov in svoje mnenje glede virtualnih valut, masovnega zbiranja financ ter robotskih nasvetov smo že objavili in določene spremembe v direktivi PSD2 nam bodo omogočili, da se še bolj posvetimo prav temu. Naše letno poročilo o konvergenci glede nadzora je popisalo veliko napredka na tem področju, glede na to, da imamo premalo virov na voljo, pa smo morali določene projekte zmanjšati ali preložiti. Vem, da so nekateri poslanci v tem odbori, v odboru zaskrbljeni glede vprašanja in odgovorov in eh, smernic na lasno pobudo, ampak povedati želim, da so ti instrumenti za nas zelo pomembni. Čisto Jasno vam želim povedati, da ne želimo posredovati na področja, ki bi jih morali prepustiti zakonodaje na prvi ravni, ampak da to zagotavlja koordinacijo in preglednost in če ne bi imeli EBA, bi to lahko na nekoordiniran način izvedli drugi pristojni organi. Torej, ta orodja so edini način, da zagotovimo konsistenco po vsem skupnem trgu in da zagotovimo preglednost odločitev nadzornih organov. In še nekaj, kar zadeva Brexit. Zaradi Brexita so se pojavile velike skrbi med eh, zaposlenimi pri EBA, zato da bi zagotovili gotovost glede bodoče lokacije tega organa in da bi zagotovili gladek prehod za zaposlene in za njihove družine, bi bilo zelo dobro, da se odločitev sprejme zelo hitro, tako da bi zagotovili dovolj časa za končno selitev. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Gospod Andrija. Sedaj pa gospod Steven Major. Hvala lepa, Roberto, za to, da sem dobil besedo spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Hvaležen sem, da lahko spet predstavim delo ESMA v zadnjih 12 mesecih in spregovorim o ključnih vprašanjih, ki jih ESMA pričakuje v prihodnosti. Preden pa storim to, bi se vam, vam rad zahvalil za trajočo podporo in konstruktivno sodelovanje v zadnjih petih letih. Vaša podpora je bila pomembna in s tem ste omogočili ESMI, da je postala odločna organizacija, ki se osredotoča na svojo misijo zaščito naložbenikov in zagotavljanje stabilnosti in ustreznega delovanja finančnih trgov. Zadnjih 12 mesecev je bilo obdobje intenzivnega dela za ESMO. Naj začnem eh, skupnim pravilnikom, enotnim pravilnikom. Lani smo objavili več kot 80 osnutkov tehničnih standardov, to je bilo tudi tehnično mnenje, so bila tehnično mnenje in nasveti. Mislim, da so ta pravila znatno prispevala, poleg tega, kar sta počela so zakonodajalca, da so regulativni trgi v Evropi bolj varni, transparentni in še bolj pomembno, globli in bolj konkurenčni. Ko smo razvijali te ukrepe na drugi stopni, je ESMO pokazala tako zavezo, kot tudi tehnično znanje to sta pričakovala so zakonodavca, ko sta podarila izmi mandat. V tem kontekstu bi rad izpostavil, da smo v zadnjem letu prav tako pokazali pripravljenost, da lahko premislimo o nekaterih osnutkih standardov v luči političnih usmeritev v besedilu prve ravni. Imamo mnenja o osnutkih pravil pod MIFI 2, mnenje o osnutku standarda MAR in mnenje o osnutku standarda CRR, pa tudi EMIR. Če želimo dokončati to delo, je potrebno dokončati tudi tehnične standarde. Mislim, da se strinjamo, da je potrebno imeti ustrezne aktualne tehnične standarde. To je potrebno upoštevati zato, da bomo potem vsi lahko to ustrezno izvajali. In končno sedaj nadzorna konvergenca. ESMA je letos objavila prvi program na to temo. To je del strateške orientacije ESME 2016-2020. Tako smo olajšali gradko izvajanje regulativnih ukrepov nacionalnih nadzornikov in odrežencev na trgu. In prav tako smo ponudili strukturo za različne dejavnosti ESME, ki so povezane z nadzorom nacionalnih nadzornih organov, kjer enoten pristop pomaga k razvoju eh, kapitalske unije. Tukaj moramo omeniti tudi zahteve pod MIFIDom in tudi predvsej smernicem vprašanj in odgovov, ki olajšajo zakonodajo za nacionalne organe in odrežence na trgu. Poleg tega je ESMA predvsej prispevala tudi temu, da je finančni trg EU odprt za institucije tretjih držav obsežen na svet, ki smo ga dali komisiji glede eh, potnih listov tretjih držav pod AIFMD in tudi uspešno priznanje postopka tretjih držav CCPS. To sta samo dva primera, kjer lahko ESMA ponudi tehnično ekspertizo in svoje zmogljivosti, kar se tiče dostopa do tretjih trgov. Kar se tiče izvedbenih ukrepov, pa bi želel še prav posebno opozoriti na osrednji IT sistem, ki ga ESMA zgrajuje z nacionalnimi organi, še prav posebno za namene MIFIR-ja. S tem sistemom mislim, da bo ESMA prispevala k stroškovni učinkovitosti na ravni Evropske unije, istočasno pa bomo okrepili kakovost podatkov, ki se sporočajo. Prav tako smo predvsej namenili razvoju ekspertize o poročanju, bili smo zelo dejavni glede mednarodne standardizacije in imamo kar nekaj pobud za to, da bi racionalizirali to poročanje. Trdno verjamemo, da je boljše zbiranje podatkov cilj, ki je zelo pomemben. Sedaj pa ocena tvegan. Pred nekaj meseci je ESMA začela s prvim CCP stres testom, ki, po mojem mnenju, kaže še en primer našega strokovnega znanja pri analizi sistemskih tvegan makrobonitetne perspektive. Poleg tega bi rad povedal še nekaj, kar se tiče finančne tehnologije in to se je ogledal tudi vaš odbor, kako bi lahko potencijalno pozitivno to zagotovili tudi za prihodnost, da bodo potrošniki zaščiteni, ko bodo dobivali finančne storitve v vseh oblikah. Kar se tiče zaščite naložbeniku, pa želim izpostaviti publikacije ESME v zadnjih mesecih, namreč gre za razdelitev instrumentov, prav tako pa tudi upozorila eh, naložbenikom, kar se tiče pogodbenih instrumentov in drugih špekulativnih instrumentov. To je vse predmet sodelovanja ESME in nacionalnih organov nadzora, kajti videli smo, da se dogaja primeri, čezmeni primeri zlorab. Potem pa še neposredna vloga nadzora ESME. Mislim, da imamo ustrezen nadzor, poleg tega pa tudi imamo odličen izvedbeni postopek. 1,4 milijona kazni je bilo proti Fitch Ratings Limited leta 2016, še prej pa smo kaznovali tudi DTCC Derivatives Repository torej s 64 tisoč evri. Mislim, da je to zelo pomembno, da torej tudi kaznujemo in jih tako odvračamo od zlora. Po mojem mnenju pa so kazni, ki jih ESMA lahko uveljavi, v tem trenutku preniske, da bi lahko zadostili namenu. Mislim, da je prava pot naprej tako, da izračunamo kazni kot minimalni odstotek prometa teh družb. In tukaj bi potreboval vašo podporo. Če pogledamo prihodnost, mislim, da je ključno vprašanje, o katerem moramo razmisliti, eh, unija kapitalskega trga. To je ključno za to, da se bo evropsko gospodarstvo razvijalo še naprej in zato bi morali tukaj napredovati vaš čas. Mislim, da je to projekt na evropski ravni, zato je po mojem mnenju pomembno, da to storimo na ravni 27. ali 28. In zato bo ESMA kot uveljavljen regulator na ravni EU zavezan podpori CMU znotraj mandata in pooblastil. Še prav posebno pozornost pa bomo namenjali zaščiti, eh, zaščiti potrošnikov, finančni stabilnosti in urejenosti trgov. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Mislim, da je to, kar ste povedali v kaznih, eh, zelo dobro. To ste odločno povedali, strinjam se z vami. Tudi kar se tiče unije kapitalskih trgov, pa naj se kdo 27 terica ali 28 terica. Hvala lepa vsem trem za zelo pozitivno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Odbor vas podpira in bomo to počeli še naprej. Tako sedaj pa vprašanja in odgovori. Držati se moramo 4 minut, vsaka enota, ker bomo ob 16. uri glasovali. Tega preložiti ne moremo. Tako da minuta in pol ali največ dve za vprašanje, potem pa bom zelo strok tudi, kar se tiče odgovorov. Najprej Balc, prosim. Hvala lepa, predsednik. Seveda imam veliko vprašanj za tri predsednike. Se pa bom v tem prvem krogu osredotočil na kolego Enerijo. Zastavimo bom vprašanje dve. Gospod Enerija, gotovo se strinjamo, da formalno, pravno, ampak politično pa že, glede Brexita in to ste dejali, da se je na Brexit potrebno pripraviti. Potrebno bo prilagoditev zakonodaje in mi strani parlamenta to že dolgo govorimo. Prilagoditev pa bo gotovo vzela kar nekaj časa. Zato naslednje vprašanje. Kaj počne vaš organ že v smeri Brexita? Boste imeli projektno skupino za Brexit ali kaj podobnega v EBI? Ali boste v prehodnem obdobju spremenili vaše pravne strukture in struktura odločanja? In potem še eno vprašanje. Je sploh kakšna prožnost glede tega, dokler ne spremenimo uredbe o EBI? In potem za konec, kar se tiče prihodnih standardov webe, e, kateri kriteriji bodo najpomembnejši, ko bo šlo za izbiro novega sedeža, boste skupaj z Gabrielem Bernardinom ali Stevenom Majorjem, to bi me zanimalo. Aha, <laughs> please, Andrea. Andrea. Okay, thank you. Well, uh... Hvala lepa. Najprej se moramo izogniti tej vlogi, da bi seveda odločali sami sebe. Zaenkrat se še nič ni spremenilo, nadaljujemo tako, kot smo delovali do sedaj, s sodelovanjem naših kolegov iz Združenega kraljestva v vseh delovnih strukturah. Za pogled naprej, seveda, smo pripravljeni ponuditi tehnično podporo, ki bi bila potrebna strani vašega odbora ali komisije, glede tega, kakšne so možnosti za prihodnost in kakšne so tehnične implikacije različnih alternativ. V tem trenutku pa, torej, kot sem dejal, še nimamo kakih specifičnih priprav. Nekaj dni po referendumu smo imeli razprave o tem na naših študijskih dneh in razprava je bila zelo pozitivna. Nekateri člani so izrazili pomislek, ki ga želim deliti z vami, kaj se bo zgodilo, ko bomo bliže trenutku Brexita in ko bodo predstavniki Združenega kraljestva še vedno glasovali in sodelovali, sedeli za našo mizo. Predstavniki Združenega kraljestva so bili zelo veliko pomoč, ko so dejali, da seveda ne bodo posegali v odločitve o standardih, ki jih v Združenem kraljestvu ne bo, če bo tako. Torej, v tem trenutku čakamo, kot sem že dejal, pa je glavna težava povezana z osebjem. Negotovost seveda bo tudi težje sprejemati nove zaposlene, ljudje se bodo težko selili, ker ne bodo vedeli, kje bo glavni sedež, prav tako pa bi lahko imeli težave pri ohraniti našega osebe. Tako da upam, da bomo kar se da hitro že vedeli, kam moramo iti. Tudi Mi upamo, da bo to čim prej jasno. Prvo šperes. Hvala, gospod predsednik. Gospodje predsedniki, mikrofon mi nagaja. Hvala še enkrat, gospod predsednik, gospodje predsedniki. Najprej bi rada zastavila vprašanje gospodu Enriji, glede na to, da ste v bazijskem odboru opazovalec. Bazijski odbor je že začel z delom, ki bi lahko znatno vplival zlasti, ko gre za posojila, ko gre za stanovansko politiko, namreč pod vprašanje naj bi se postavile fiksne obrestne mere, potem loan to income. S tem v zvezi se veliko pogovarjajo. Vse skupaj bi lahko privedlo do destabilizacije. Kaj ti prišlo bo do še večje razdrobitve. Poleg tega je vprašanje, kako bo tudi z listninjanjem. Gospod Major, vi ste omenili časovnico v zvezi z Brexitom. Rekli ste za Unijo kapitalskih trgov, to ne pomeni nobene spremembe. Komisija je sicer podala svoj prvotni predlog s tem v zvezi, vendar smo bili nekateri mnenja, da kar zadeva nadzor, bi morali zadeve nekoliko prilagoditi. Nekateri na strani Združenega kraljestva so oklevali, zato me zanima, če ne bi bilo bolj smiselno pri tej uniji kapitalskih trgov zadeve prilagoditi celini. Zato bi morali tudi nadzor prilagoditi potem novemu ustroju. Hvala. Andrej. Hvala lepa. Prosim za odgovor. Hvala lepa. Kot sem že dejal, uvodoma smo zelo dejavni pri usklajevanju skupnega evropskega stališča glede Bazla. Naj takoj povem, da vprašanje obstaja, tega se je potrebno lotiti, to smo že dokumentirali v naših poročilih. Imamo težavo preveč variabilnosti in pomankanje zanesljivosti pri internih modelih bank. To je torej nekaj, kar moramo spremeniti. Ko pa to počnemo, pa moramo zagotoviti, da bo končna rešitev nekaj, kar ne bo škodovalo tistim področjem, ki so nizko tvegana. Naprimer, gre za posvila prebivalcev, pa tudi posvila podjetjem. Torej, da ne bomo tukaj urejali kapitalskih zatev, ki niso bila vir težav. Torej, potrebno je to urediti, v bazlu pa skušamo zagotoviti, da bomo to vprašanje razrešili, je pa pomembno, da zagotovimo, da ne bo negativnega vpliva na področja poslovnih modelov, ki so dobro delovala. On the, uh, issue of the relationship between... Kar se tiče odnosa med Brexitom in unijo kapitalskih trgov, uh, je nekaj, kar sem že v vodoma dejal, pomembno. Naj se nas bo 27 ali 28, zelo pomembno je, da nadaljujemo z našim delom. Ne sme priti do nobenega odmora. To je še dodatni razlog, bi lahko rekli, da še bolj napredujemo, kajti vsaj celinska Evropa je zelo odvisna od bančnega sektorja. Eden od razlogov, zakaj si želimo imeti unijo kapitalskih trgov, je zato, da bi imeli boljše ravnovesje med bančno stranjo in stranjo finančnih storitev. Zato moramo čim hitreje napredovati. V tem smislu, ko si ogledam sporočilo komisije, mislim, da je to že zajeto to mnenje, da želimo torej nadrevati eh, s to unijo kapitalskih trgov. Glede na to, kar je bilo že rečeno, pa je eno od področji, ni kapitalski trgov nadzorna konvergenca za vse tri organe je to ključnega pomena. Če pa si pogledamo dejansko pooblastila, ki jih imamo na tem področju, pa ta niso tako močna, kot bi naj bila. Dosegli smo že več na petka pri enotnem eh, zakoniku, vendar pa manj pri nadzorni konvergenci. Potrebujemo več možnosti, da si ogledamo nacionalne konvergenčne prakse in da to potem presodimo na neodvisen način. Arto Luke. Bernd Luke. Meine Frage, ich spreche auf Deutsch. Govoril bom nemško. Vprašanje za gospodo Enrijo. Gospoda Enrijo, vprašanje, kar se tiče stresnih, stresnih testov in rezultatov letih. Ti testi, ki so bili izvedeni, so pokazali, da je 5,6 milijonov evrov potrebe po dokapitalizaciji. In to je predvsem malo imeli smo poseben model Depaši, ki je to identificiral. Pozneje smo imeli študijo treh strokovnjakov, Štefna, Vajama in gospod Perje iz Lozane, ki so z drugimi domnevami, kar se tiče dokapitalizacije, prišli do drugačnih zaključkov. Če si ogledamo razmerje za stresne teste v ZDA za prvo stopno, potem je tu bilo potrebnih 523 milijard evrov. In če si gledamo tržne vrednosti na mesto knjigovodskih vrednosti, potem prijemo na 640 eh, milijard evrov, kar se tiče dokapitalizacije, torej precej več, kot je bilo izračunano tu. Moje vprašanje je, se vam te domneve, te študij zdijo napačne in je zato stresni test EB ustrezen ali pa je stresni test EB premalo upošteval nekatere tveganja. Hvala lepa. Thank you, thank you for your, for your In... Hvala lepa za vaše vprašanje. Da, z velikim zanimanjem smo si prebrali to študijo in kot ste dejali, so to vse priznani ekonomisti. Res je, velik del akademskega sveta meni, da bi kapitalske zahteve morali biti veliko više, kot so v uredbi, da bi se morali veliko bolj zanašati na razmerja in ne toliko na tveganja, na tveganja da bi morali imeti to razmerje pri 10, 15, 20 odstotkih. Seveda, če ocenjujemo Evropske banke po tem stresnem scenariju, potem naletite na visoke številke. Kot regulatori pa moramo zagotoviti, da bodo evropske banke sposobne v stresnih razmerah spoštovati trenutno zakonodajno ogrodje, ki ga imamo. Seveda, lahko uporabljamo samo zakonodajo, ki jo imamo v evropski zakonodaji. To je razlog za veliko razliko. Bilo je nekaj legitimnih kritičnih točk, kar se tiče odpornosti kar se tiče najslabšega scenarija, ki smo ga uporabili. Vendar pa seveda, kako dober je stresni test, se vidi s tem, koliko kapitala se porabi v tem. In tukaj smo imeli precejšen vpliv pri teh stresnih testih, točno tako vpliv kot pri ameriških. Tako da mislim, da smo pokazali, da so naši testi kar precej dobri. Mislim, da imam še nekaj časa. Pravi gospod Luke. 30 sekund. Čisto na kratko. Dejali ste, da bi rezultati stresnega testa EBE lahko bili zavojoči, zato ker nimamo ustreznih standardov, ki smo jih podali. No, ne, sploh ne. popolnoma podpiram standarde, ki jih imamo. Pravim pa, da če želimo dodatno raven varnosti v zakonodajnem okviru, morate potem letvico zastaviti veliko više kot tej zakonodaji. Potem bi morali pač zbrati veliko več denarja v sistemu. Res pa je, imeli smo obsežne študije na mednarodni ravni in bazijskem odboru, ki kažejo, da je trenutna kalibracija prava med varnostjo in spodbudami za posvila. Kora von Neuwenhuizen. Hvala lepa. Vsi trije ste omenjali tehnološki razvoj v finančnem sektorju, veliko se dogaja v fintechu, različnih tekih, tudi umetna inteligenca, robo na sveti in tako dalje in tako naprej. Veliko se dogaja. Gospod Bernardino, omenili ste, da želite doseči kar se da visoko raven zaščite potrošnika, ne želite pa uvirati inovacij. Sveda si vsi tega želimo. Vendar pa to, kar slišimo iz finančnega sektora, je, da se zakonodaja preveč osredotoča na institucije, ne pa na dejavnosti. In zato imamo ne. enako vredne pogoje pri akterih, ker Mm, na primer Apple in ostali nimajo takih pogojev, pod katerimi moramo delovati kot mi. Priznavate to, mislite, da se moramo osredotočati bolj na dejavnosti, na mesto na institucije in potem še eno vprašanje, ki pa se dotika EB in ESME. Počakaj za primerjanje kriterije sem in Euribor je eden najpomembnejših in zelo veliko frustracij je, veliko bank se je omaknilo iz odbora. Upam, da se strinjate z mano, da to ni primer, kot bi si ga želeli, veliko jih še uporablja, referenčne vrednosti pa ne prispevajo k temu, se pogovarjate s temi bankami o tem, kakšno je vaše mnenje. Well, thank you very much for the, for... Hvala lepa za vprašanje. Seveda, ta vprašanja digitalizacije velikih podatkov, to je vedno pomembnejše v našem delovnem programu. Kot sem dejal, pri tem elementu robo na svetu že delamo in skupaj bomo na ravni naših organov do konca leta objavili eh, dober dokument za razpravo o velikih podatkih. In nekaj vprašanj, ki ste jih omenili, bodo tudi omenjena o tem. Mislim pa, da moramo skušati doseči ustrezno ravnovesje med visoko ravnjo zaščite, ne da bi ovirali inovacije. Mislim, da je to v celotnem življenjskem ciklusu eh, teh proizvodov. Ta element, da si to ogledamo z ravni dejavnosti, to bi lahko bila ena od rešitev. V tem trenutku smo v procesu zahtev vseh naših akterjev. Ko skušamo izvedeti, kje vidijo največja tveganja in največje priložnosti tega razvoja. Poleg tega pa tudi skušamo razumeti, kateri so tisti najpomembnejši deli zakonodaje, ki ovirajo inovacije in eh, boljše proizvode in rešitve za potrošnike. Tako da gotovo to bo na našem dnevnem redu v naslednjih letih, to je tudi v delovnem programu za naslednje leto. To bo pomemben element. Včasih, ko se pogovarjamo o teh vprašanjih fintehu, pozabljamo, da je v zavarovalništvu zelo veliko potencijala po spremembah. Uporaba velikih podatkov ima možnost popolnoma spremeniti sistem finančnih proizvodov. Seveda pa lahko to ustvari tudi zelo veliko težav, kar se tiče izključitev določenih skupin potrošnikov. In temu se želimo izogniti. To bo torej naše delo v naslednjih mesecih in letih. Želimo pa si ravnovesja med obima elementoma. Če smem, čisto na kratko, kar se tiče tehnologije. Za nas je test pri plačilih. Plačila so tista, kjer bodo ponudniki tretjih držav začeli s svojim delom. Tu bo konkurenca ostra, veliko je pomislekov strani bank, da te tretje strani niso podvrženi ustreznim pravilom. Tako da bomo skušali zagotoviti, da bomo dosegli pravo ravnovesje, kar se tiče varnosti za uporabnike in za vse udeležence. Bolj splošno pa mislim, da moramo gledati naprej, kar se tiče opredelitve bančništva. Je to ta opredelitev iz leta 1988, je to še aktualno glede na trenutni tehnološki razvoj? To je tisto veliko vprašanje, o katerem moramo razmisliti. Uh, Najprej, kar se tiče kazenskega sodelovanja pri vzpostavljanju kriterijev. Pri Euriborju smo bili zelo udeleženi in videli smo znižanje za približno 50 odstotkov števila udeležencev smo pri 20, prej smo imeli 40, to nas skrbi. Želimo prepričati, da bi banke ostale v odboru. Je pa dobro, da bomo imeli možnost nove zakonodaje prisiliti banke, da sodelujejo. Zelo slabo je, da banke ne sodelujejo v teh odborih, kajti so veliki uporabniki referenčnih mer in seveda ima to vpliv na potrošnike, še prav posebno povezavi z Euriborom. In če sedaj nekdo sodeluje za ston z argumenti glede pravnih tveganj, ki so na voljo, za me niso dovolj, kajti še vedno so veliki uporabniki Euribora. In kar se tiče več jasnosti pri zakonodajnem tem področju, pa so tudi pravna tveganja pod nadzorom, ko jih prepoznamo in to, kar zahtevamo od prosilcev, mislim, da je v skladu s pravnimi tveganji, ki so navzoča. Potem pa vpliv finančnih tehnologij. Andrej in Gabriel sta to že dobro povedala. Čeprav poskušate pripraviti ustrezno zakonodajo, mi pa naše tehnične standarde in smernice za to, da bodo tehnološko neutralne, je seveda zelo težko napovedovati, kako bo razvoj novih tehnologij izgledal v prihodnosti. Zato je izjemnega pomena, da spremljamo finančni razvoj, imamo posebno ekipo v ESMI, ki to izvaja in skušamo zagotoviti napovedovanje finančnih, eh, finančnega razvoja in kako bo to izgledalo v prihodnosti. Svingigold. Hvala lepa. Na kratko nekaj vprašanj. Najprej gospod Bernardino. Videli smo primer izvršnega direktorja Montalva, PVC. Težav. Se vam zdi, da je to primer, ki bi lahko okrnil ugled neodvisnosti naših agencij? In ali so pravila pri vseh treh agencijah dovolj stroga ali bi jih morali narediti strožja, kar se tiče etičnih standardov? potem pa reformirana uredba predvideva, da bi vse obligacije bile popolnoma financirane. Videli smo vašo študijo o slabem delovanju tega sistema. Se vam ne zdi, da je zdaj prišlo do kršitev zakonodaje, katere ukrepe boste sprejeli. Potem pa še vprašanje za ESMO, kar se tiče vašega nasveta za ekvivalente. To bo postalo zelo pomembno v kontekstu Brexita. Pri veliko občutljivih državah, tudi pri veliko davčnih oazah, ste dali na svete glede ekvivalentov, ki so izključevali nekatere ključne kriterije. Naprimer odgovornost, vzvodanje in tudi omejitve pri plačilih, zakaj ste izključevali nekatere kriterije in ali je obstajal kakšen pritisk strani komisije, da ste dali take nasvete, kot ste jih. In potem končno na področju razprave Bejlin glede Italije smo videli, da je lahko slaba prodaja finančnih instrumentov je precejšna težava. Torej, kaj boste storili glede na to, da je obveza, da delujete v najboljšem interesu investitorja nekaj časa, če mu ne sledite vedno? Boste imeli kakšne odločne ukrepe za zagotavljanje evropskega prava, kar se tiče zlorabe pri prodaji finančnih instrumentov strankov, torej tudi eh, strategije, da delujete v najboljšem interesu potrošnika. Um. Hvala lepa. Sven, kar se tiče prvih dveh vprašanj, prvo vprašanje. Carlos Montalvo, izvršni direktor EOPE, kot veste, je sedaj pri PVC. Po naši oceni je to v skladu s trenutno zakonodajo. Ne vidimo kakšnih težav. Svetuje različnim akterjem pri različnih vprašanjih. Kaj pa smo storili? Mislim, da to gre prek običajne interpretacije uredbe. Z naše strani smo zagotovili enoletno obdobje, ko ne bomo imeli nobenega stika z našim osebjem pri vprašanjih, ki se dotikajo našega dela. In to mislim, da moramo imeti in to je po moje pomembno tudi za druge tipe razmer. To je v skladu z duhom in cilji uredbe. Kar se tiče vaše druge točke, kar se tiče pokojninske strani, veste, Sven, da je ta direktiva bila sprejeta na podlagi minimalne harmonizacije. Seveda imamo temeljne parametre, ki izračunavajo odgovornost. In to je na načelni ravni, zelo veliko pa je seveda manjerskega prostora in možnosti za države članice. Seveda, ko pa podajamo izračune po bolj realističnih ocenah, še prav posebno, ko poštevamo okolje, v katerem živimo, potem se kažejo različne ravni financiranja, potrebo financiranja. V veliko državah članicah, celo z nacionalnimi regulativnimi okviri, je premalo financiranja. Nasplošno v Evropi to že obstaja, celo znotraj nacionalnih regulativnih okvirjev, kaj se pa zgodi, ko imate oceno, ki je bolj v skladu s trenutnimi stopnjami, potem se to početveri, ta finančna podhranjenost. Razkorak je veliko večji in to je eden od razlogov, zakaj smo tudi izdali naše skupno mnenje parlamentu, svetu in komisiji o možnem možni uvedbi urodja pod drugim stebrom, tako da bi imeli potem spodbude, tako za člane kot druge, da bi imeli bolj realistične ocene in bi sprejemali odločitve, preden bomo prišli do tega, da bo vse postalo tako zapleteno, da ne bomo več izpolnjevali pokojninskih obljub. Kar se tiče evropske perspektive, definitivno počnemo vse, kar je v naši moči, zato da prvič govorimo o tem vprašanju, ozaveščamo in drugič, s tem, ko predlagamo potencijalne rešitve tudi na evropski ravni, da te razmere rešimo. In seveda je jasno, stresni testni, ki jih izvajamo, gotovo skušajo predviditi tudi posledice za to nizko obrestno okolje. Hrati uh, se moramo štirih minut, kaj ti glasovanje imamo in potem pride še gospod Dragi. Se upravičujem. <laughs> Deset sekund, prosim. Ja, v desetih sekundah pa ne bo šlo. To bi bilo pa prekratko. Ne morem razložiti. Morda pri naslednjem vprašanju. Brian Hayes. Thank you very much indeed. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolega, koordinator Balc je govoril o možnosti, da bi EBA uporabila ESMO ali EU pa kot nek vzorec. Ampak EU pa je v Frankfurtu, tako da ne vem, lahko se vi preselite v Dublin morda bi bilo to smiselno, glede na to, da Dublin ni predaleč od Londona. Zanimajo me vaše pripombe s tem v zvezi, namreč proces teče. Zanima me, kako vi gledate na to selitev sedeža. Sklepam, da bo tu sprejeta politična odločitev na ravni sveta ali ne, lahko poveste kaj več o tem. Podali ste tudi zanimivo pripombo v zvezi s tem, kako ravnate z britanskimi kolegi. Namreč, ko bomo blizu tistemu trenutku, ko bodo britanski člani odbora pravzaprav bili brez glasovalnih pravic, bo treba upoštevati seveda pravilnik. Zanima me, kdaj nastopi ta trenutek, takoj, ko se sproži postopek v okviru člena 50 ali kako. Jorb, se s tem v zvezi ne bom na dolgo in široko govoril. Pripombe EOP so seveda zelo pomembne. Pomembno je, da osveščamo ljudi tudi, ko gre za stresne teste. Imam pa pripombo glede predloga PEP. E Mislim, da je to velika priložnost za to, da pripravimo tudi 29. režim, ki se bo nanašal na osebne pokojnine. Kaj je potem s pokojninami v drugem stebru? želimo varnost, gotovost, skupnost. To potrebujejo vsi potrošniki. Hvala. Hvala lepa. Lokacija EBE je, kot veste, opredeljena v uredbi, ki ustanavlja EBO. Tako da je vse v rokah so zakonodajalcev sveta in parlamenta. Tudi v vaših rokah bo torej odločitev o sedežu. Nismo mi tisti, ki ki bi lahko, po mojem mnenju, izražali kakršno koli stališče s tem v zvezi, bomo videli, kakšne bodo razmere, ko bomo blizu cilju. Glede britanskih kolegov, postopek odločanja v agencijah je natančno opredeljen v zakonodaji, od tega se ne moremo oddaliti. Er, želel sem samo povedati, da še vedno dobro sodelujemo z britanskimi in vsemi ostalimi kolegi, v smislu, da postopek sprejemanja odločitev zagotovo ne bo moten zaradi teh usporednih postopkov. Kakršne koli odločitve pa boste morali sprejeti potem so zakonodajalce. Hvala. Najlepša hvala za to vprašanje. Moj odgovor je definitivno da. Zagotovo lahko vzpostavimo tisto, kar bi sam imenoval dober okvir prispevkov za čezmejne pokojnine v Evropi. Vemo, kakšne rezultate smo imeli v preteklosti, zato je čezmejno poslovanje v tem kontekstu nekoliko oteženo. Mislim, da ni nobenega razloga, zakaj ne bi imeli bolj celovitega okvira za prispevanje v sklade tudi čezmejno. Zagotovo bi bilo smiselno uveljaviti kakšne zamisli s tem v zvezi. V prihodnih mesecih se bom z veseljem še vrnil nazaj v parlament in se z vami o tem pogovarjal. Zagotovo imamo dobro priložnost na tem mestu. Mislim, da bi s tem tudi definitivno to pokojninsko vrzel, ki obstaja v Evropi, odpravili s pomočjo rešitve na notranjem trgu. Stroške bi tudi znižali na tak način, predvsem zaradi te razsežnosti, ki nam jo omogoča trg. Hvala. Hvala lepa, Eva Kajli. Hvala, predsednik. Bolj kot se stvari spreminjajo, bolj ostajajo iste. Mislim, da lahko to še enkrat poudarimo. Včasih imamo občutek, da se stvari sploh ne spreminjajo. Nadzorni organi so uspešni pri enostavnih nalogah, kultura, infrastruktura, to dvoje je bilo že razvito in uveljavljeno v teh ključnih državah, ampak na periferiji je pa veliko bolj pomembno kaj drugega in v teh vidikih EMU ne uspeva. Primer. V Grči imamo banko Atika, to je nesistemska banka. Trenutna vlada javno in zelo očitno skuša pridobiti politični nadzor v tej banki. Verjetno poznate ta primer. In tudi grška banka je pod napadom, ciljajo na guvernerja, skušajo izvajati politični pritisk in prevzeti nadzor v tej banki. Ta banka je seveda preobremenjena z slabimi posojili, Poleg tega so se posojila ponujala političnim prijateljem, ni pa bilo ustreznega zavarovanja za ta posojila, vsaj v zadnjih obdobjih ne. Zato so se povečali tudi operativni problemi in operativna tveganja. Mislim, da je to jasen primer tega, da je operativno tveganje tisto ključno tveganje, ki privede do neuspeha, ko govorimo o upravljanju v bančnem sektorju. Tega ne zmorete spregledati, zato ker se vse skupaj potem prenese kot breme na ramena davkoplačevalcev, ki morajo banke stalno dokapitalizirati. Poleg tega smo stalno pod pritiskom in se soočamo s tveganjem, da bomo doživeli neuspeh. Evropski organi bi se morali pokvarjati s temi vprašanji, tudi skupni nadzorni organ je v tem vidiku pomemben. Takšen način delovanja je že uveljavljen. Poskrbeti bi morali predvsem za detoksifikacijo. Za predsednika Ebe, gospoda Indrijo, bi imela naslednje vprašanje. Ali Ebo kakorkoli skrbi kakovost upravljanja nekaterih bank, če imate morda kakšen konkreten načrt za reševanje nedopustnih in nesprejemljivih vladnih posegov, ko gre za nadzor vseh teh bank. Nekaj časa še ima predsednik. Ne, sem rekel dve minuti maksimalno, minuta in pol do dve. Ja, saj vem. No, ali nameravate prevzeti dodatno odgovornost, če uprava ne bo delovala dobro? So. Samo za Ebo sem imela vprašanje. Glede upravljanja, to je zagotovo merodajno vprašanje. Na nek način bi lahko rekli, da je zlasti v manjših bankih uprava tista, ki pripelje do bankrota in ki povzroča pritisk. Kmalo bomo objavili nove smernice v zvezi z upravljanjem. To je ključno urodje, ki ga bomo uporabili v tem kontekstu. Kar pa zadeva kritične pripombe v zvezi z nadzorom, ki ste jih podali Dobro je, da imamo v okviru bančne unije sedaj na voljo mešane ekipe, ki prihajajo iz različnih držav. Ti bodo izvajali potem nadzor. Zdi se mi, da smo s tem tudi bistveno zmanjšali tveganje, ki ste ga sami izpostavili v svojem prispevku. Hvala lepa, Burkhard Balc. Hvala lepa, gospod predsednik. Tokrat vprašanje za vse tri predsednike. Pri glasovanju o proračunih za nadzorne organe si je odbor še enkrat prizadeval za to, da bi organi lahko izpolnili mandat, ki smo jim ga zastavili. Evropski parlament že nekaj let ustraja pri tem, zato me zanima, kakšne izboljšave ste uvedli v svojih organih, zato da boste lahko izpolnili mandat zakonodajalca in zato, da boste še naprej lahko ukrepali tako, kot je treba. So, shortly, Zelo nakratko, vsak izmed vas. Tisto, kar je pomembno glede vaše zahteve po več preglednosti, je, da vzpostavimo redni dialog tudi z vašim odborom. Mi smo se dogovorili, da bomo objavili bele knjige, da smo pripravljeni z vami deliti tudi osnutke dokumentov in izjav. Dogovorili smo se o tem, da bi bilo smiselno opravljati takšne razprave, istočasno pa tudi podajati bele knjige. Nekaj pomisleko je bilo glede zaupnosti še vedno gre za dokumente ESME in določenih dokumentov ne bi smeli prezgodaj razpošiljati naokrog. Zato smo tudi okrepili svoje interne zahteve glede zaupnosti, poskrbimo tudi, da pride do posledic, če pri članih odbora ali zaposlenih ugotovimo, da kdorkoli objavlja dokumente. Zelo na kratko, popolnoma se strinjam s Stevenom glede privatizacije dela, gospod Balc. Če si pogledate naše prednostne naloge v tem trenutku, smo v okolju, ko so obrestne mere nizke, nadzorna konvergenca je na prvem mestu po našem mnenju. Tudi sami ste spostavili nekatera vprašanja, kjer opravljamo ogromno dela tudi na periferiji, v vzhodnji Evropi, naprimer, gledamo, kakšne so nadzorne prakse, preverjamo bilance, v Romuniji smo to že storili, trenutno to poteka v Bolgariji. Tu je ta nadzorna konvergenca kajti s takšnim načinom dela se dvignejo standardi na evropski ravni. Kot drugo, varstvo potrošnikov, nobenega dvoma s tem v zvezi in kot tretje, finančna stabilnost, to je vse povezano s stresnimi testi. Tako da dejansko postavljamo prave prednostne naloge skladno s ključnimi pomisleki, ki so se izrazili tudi v parlamentu. Z veseljem pa vsakič pridemo v parlament in se z vami pogovarjamo o prednostnih nalogah. Strinjam se s tem, kar sta povedala kolega, tako da nimam veliko dodati. Najprej predstavim še drugo plat madalje. Namreč pravite, da smo zmanjšali število prednostnih nalog. Posegi v proračun so bili precejšnji, zato moramo določene prednostne naloge odpraviti. Nekatere smernice smo preložili, vseeno zagotavljamo informacije. Nekoliko smo zmanjšali število nadzornih organov in organov, ki pripravljajo resolucije. Potem smo zmanjšali ambicije na področju usposabljanja. Za me je to kar škoda, kajti to je področje, kjer bi morali usposobiti ustrezne akterje, ki bi lahko spremljali to, kako se naše smernice izvajo v praksi. Škoda je, da smo nekoliko zmanjšali svoje ambicije. Še zadnje vprašanje, gospa Beres. Hvala lepa. Moje vprašanje je namenjeno gospodu Bernardinu. Good habit, I should have yes, oriented to the right, not to the left. Don't try to influence me. Um, my question is. Vprašanje za gospoda Bernardina. Kot veste, smo zavrnili RTS, ki ste jih pripravili za potrošnike, ki naj bi bili v tem kontekstu obveščeni o proizvodih, ki jih kupujejo, o finančnih proizvodih. RTS smo zavrnili, veste zakaj. Ne želim jih sedaj navajati, vseh Morgan Stanley, BlackRock, niso tisti, katerim smo prednostno prisluhnili. Naš cilj je bil, da potrošnikom posredujemo korektne informacije in predvsem pravilne informacije. Vi imate še posebej veliko odgovornost temu zvezi. Ugotavljam tudi, da se je svet zauzel za to, da vse te določbe preložite za eno leto. Parlament se je zauzemal, da bi zadeve čim hitreje izpeljali Najprej smo si želeli, da bi upoštevali tisto, kar smo mi povedali v svoji resoluciji. Dobro bi bilo, če bi pospešili vse te korekcije, zato da bi tudi potrošniki čim hitreje imeli na voljo te dokumente. To pomeni, da nimate šest mesecev za spremembo predloga o e RTS. Najlepša hvala, gospa Berez. Mislim, da je situacija relativno jasna v tem trenutku komisija je tista, ki se mora odločiti, kaj bo s tem storila, pač s to zavrnitvijo strani parlamenta, žogica je na strani komisije. Že v svojem prispevku sem povedal, da veliko delamo tudi na vprašanjih in odgovorih, skušamo izpiliti tisto, kar je bilo zapisano v RTS. Zadeve hočemo čim hitreje prilagoditi, tako da Se strinjam, skupaj bi morali delati na tem. V čim krajšem času bi morali uvesti spremembe v RTS, prav zato, da bi odpravili napake, ki jih sami omenjate v svojem predlogu. Pa tudi z praktičnega vidika je zelo dobro, da čim hitreje dosežemo sporazum, predvsem, ko gre za vprašanje, kdaj naj se vse skupaj začne izvajati. S 1. januarjem prihodne leto zagotovo ne, nekaj časa bi morali imeti še na voljo, vendar bi morali čim hitreje določiti tudi rok, da ne bomo izgubili tega zagona. Mislim, da je to izjemno pomemben element. Za potrošnike povsod po Evropi je bil to res velik dosežek. Komisija, parlament in seveda svet in nas so pripravljeni, da bomo dali na voljo tehnične nasvete. Politična volja obstaja, zato je vse skupaj izvedljivo. Hvala lepa. ko smo v resoluciji zapisali, da potrebujemo hitre rešitve, smo res mislili, da te rešitve potrebujemo hitro, zelo hitro, prej kot v enem letu, če se da. Tako da najlepša hvala vsem. Mislim, da je bila ta izmenjava mnen zelo koristna, zelo zanimiva. Hvala lepa. Parlament vas podpira. Lahko računate tudi na naše nadaljne pozitivno sodelovanje v prihodnih mesecih. Hvala. Kolegice in kolegi, takoj se moramo lotiti glasovanja. Najprej testno glasovanje. Testno glasovanje, prosim, da sedete na svoja mesta. Prosim, da sedete, ker moramo res glasovati. Najprej testno glasovanje. Glasujte, prosim prvonš nima glasovalne kartice, torej plus ena za socialiste, razen če jih je že 15 v dvorani, kar pa dvomim. Burkhardt, prosim, da vdaš svoj glas. Testno glasovanje. How is possible we have... Še en mora oddati svoj glas. Dobro. S testnim glasovanjem smo zaključili. Sedaj pa začenjamo osnutek vprašanja za ustni odgovor, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Vprašanje ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Vprašanje dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Vprašanje tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Besedilo v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj gremo na predlog resolucije. Odstavek 1, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 7 v dveh delih. Ustni predlog spremembe pri prvem delu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Drugi del, ustni predlog strani prvonš za proti zdržani, sprejet. Predlog 8 za proti zdržani, sprejet. Predlog spremembe 9 za proti zdržani, sprejet. Odstavek 4 prvotno besedilo za proti vzdržani, sprejet sprejet kompromis A z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet kompromis B z ustnim predlogom spremembe za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 14 za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 16 za? Proti? proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe številka 16. Konec glasovanja. Predlog je sprejet zaradi dodatnega glasu Prvonš Beres. Predlog spremembe 17 Ne, ta je brezpredmeten, se upravičujem. 15 je omaknen, prvotno besedilo. Dobro, predlog 18 za proti vzdržani. Mislim, da je sprejet. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 18. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 19 za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 9, prvotno besedilo za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 10 za proti, vzdržani, sprejet. V svežnju glasujemo o navedbah, o kar vseh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, ter uvodna izjava A za proti, vzdržani, sprejeta, uvodna izjava B za proti proti vzdržani. Sprejeta vodna izjava C za proti vzdržani. Sprejeta predlog 1 za proti vzdržani. Sprejet predlog 3 za proti vzdržani. Sprejet predlog 4 za proti vzdržani. Sprejet predlog 5 za proti vzdržani. Sprejet predlog 6 za proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjen, uvodna izjava E, prvotno besedilo za proti, vzdržani, sprejet, uvodna izjava F, za proti, vzdržani, sprejeta. Glasujemo po imensko o besedilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim. Finendo il punto. The vote is closed. Konec glasovanja. Še en glas za ELS, za SD, še en glas več, konec glasovanja. 35 za, 2 proti, 4 vzdržani glasovi. Zelo velika večina za resolucijo. Resolucija je s tem sprejeta. S tem smo zelo jasno izrazili tudi svoje mnenje o IFRS 9. Uh, um, we can welcome, uh, or... Sedaj pa lahko prisrčno pozdravimo Marija Dragija, predsednika Evropske centralne banke. Okay, I think is enough. Dobro, dovolj ste nas fotografirali, hvala lepa. Lep pozdrav. Ponovno pozdravljeni v Evropskem parlamentu, to je že tretji monetarni dialog. 21. junija je potekal drugi monetarni dialog. Kar nekaj odločitev je bilo sprejetih marca, politični ukrepi še naprej podpirajo finančne pogoje in spodbujajo zagon v okviru gospodarske rasti in oživitve gospodarstva. Je pa res, da obstaja kar nekaj tvegan zlasti po negotovosti, ki je nastala zaradi britanskega referenduma. Kolikor vem, se bo tudi po marcu leta 2017 kupovalo sredstva. ECB je postavila ja cilje s tem v zvezi, predsednik Dragi pa bo seveda predstavil vidik ECB-ja o gospodarskih in monetarnih vprašanjih. Predvsem nas zanima, kakšne bodo morebitne posledice Brexita. Koordinatorji Ekona so v pripravah na ta monetarni dialog izbrali dve temi, namreč kaj se dogaja z razdrobljenostjo v evroobmočju, kakšno je stanje na trgu, kakšne bodo posledice za monetarno politiko, glede na to, da so dolgoročne obveznice trenutno doležne zelo nizkih obrestnih mer, v nekaterih primerjih celo negativnih obrestnih mer. Prvo vprašanje razdrobljenost. ECB je vodila nekonvencionalno monetarno politiko, ki je zmanjšala razdrobljenost. Kot kaže, je na bančnem in obvezničnem trgu prišlo do določenih razlik, vendar ne zaradi razdrobljenosti, temveč zaradi temeljnih razlik. Nekateri dokumenti so pri drugem vprašanju zelo jasno izpostavili, kako je dolgoročni negativni trend nizkih obrestnih mer nastal še pred trenutno gospodarsko krizo in je pravzaprav rezultat večjih dejavnikov, do katerih je prišlo za sektor, zaradi sektorskega upada pri nacionalnih medobrestnih merah. Na to Evropska centralna banka niti nima takšnega vpliva. Zelo nizki donosi so tudi na izjemno dolgoročnih obveznicah. ECB je skušala dvigniti obrestne mere, zato da bi se izognili kakršnikoli dodatnim deflacijskim pritiskom. Predvsem želi ECB še naprej igrati vlogo stabilizatora. Ne želimo zmanjšati pomena tvega, zlasti glede na nizke medobrestne mere. Predvsem je to pomembno v srednjeročnem obdobju, zato je zelo pomembno, ne upoštevamo tudi strukturne razloge, zaradi katerih je do tega prišlo. Okrepiti je treba evroobmočje. Nekateri so danes to že izpostavili, ko smo govorili o strukturnih reformah. Predvsem pa bi morali obravnavati vprašanje neprimerne fiskalne drže znotraj evroobmočja. Skratka, kar nekaj zanimivih tematik nas čaka danes za razpravo. Velika pričakovanja imamo, besedo pa predajam vam, gospod predsednik. Thank you, Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane članice in člani odbora Ekon, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem ponovno z vami v odboru. Manj kot teden dni nas loči od pomembne obletnice za Evropski parlament pred 40 leti ste namreč podpisali dokument, ki je omogočal neposredne volitve v Evropski parlament. Vi ste tisti, ki zastopate evropske državljane. Državljani se pravzaprav obračajo na naše institucije in od njih terjajo, da zagotovijo nekaj bolj otipljivega tudi v njihovih življenjih. Mi bi se morali na ta poziv odzvati seveda z ustreznimi ukrepi na tistih področjih, za katera smo pristojni. Zato sem danes z vami, ne samo zato, da še enkrat pokažem kako velik pomen daje ECB odgovornosti, ki jo nosi do evropske državljanov. Želim pokazati tudi, kako ECB deluje za to, da izpolni mandat, ki je bil demokratično podeljen. V svojih pripombah se bom zato najprej osredotočil tega, kaj se dogaja v evroobmočju, kakšno je okrevanje, kakšen je bil vpliv naših ukrepov z področja monetarne politike. Na zahtevo vašega odbora bom seveda govoril tudi o pogojih na finančnih trgih znotraj evroobmočja. Predvsem bom govoril o razvoju integracije finančnih trgov. Okrevanje v Evropski uniji naj bi se še naprej zmerno nadaljevalo, vendar z nekoliko manjšim zagonom, kot smo to predvidevali junija. Pozitivna plat tega je, da je gospodarstvo znotraj evroobmoče odporno na negotovost na svetovni ravni, pa tudi na vplive britanskega referenduma. Finančni trgi so se precej burno odzvali na začetku predvsem ko je šlo naprimer za upad vrednosti kapitala. Stvari so se nekoliko spremenile. Kolikor računamo, se bo tudi izvoz sedaj nekoliko ublažil. Obstajajo določeni negativni trendi, ki ogrožajo možnosti za raznotraj evrov močja. Makroekonomske napovedi ECB-ja so bile, da naj bi se realna gospodarska rast povečala za 1,7 odstotka letos in za 1,6 odstotka v naslednjih dveh letih. Inflacija je še vedno na nizki ravni, to odraža pretekle upade cen nafte in rast plač. Letna inflacija naj bi bila nič cela dva odstotna v letošnjem letu, povečala naj bi se na 1,2 odstotka v letu 2017. Vpliv nižjih cen nafte pa seveda še vedno čutimo. Nadaljne okrevanje gospodarstva naj bi postopno dvignilo inflacijo na 1,6 odstotka v letu 2018. To je torej ozadje. Naši celoviti politični ukrepi se že počasi tudi dotikajo realnega gospodarstva. Za podjetja in gospodinstva smo izboljšali pogoje, vzpostavili smo tudi večjo podporo za agregatno potrošnjo znotraj evroobmočja. Naj se dotaknem še opisa kreditnega sproščanja, do katerega je prišlo zaradi naših političnih ukrepov. To je seveda kritičen kanal, ki ga uporabljamo za to, da se spodbudi tudi realno gospodarstvo, pri čemer želimo omejiti stroške. Junija letos, pa tudi pretekli teden, smo opravili prvi dve operaciji v smislu ciljnih dolgoročnih operacij Teltro 2. Veliko popraševanja smo zbudili s tem delovanjem, še dva sorodna ukrepa načrtujemo decembra in marca. Vsi ti ukrepi bankam omogočajo, da zagotovijo dolgoročno financiranje pod zelo privlačnimi pogoji, ki jih lahko ponudijo svojim strankam. Tudi ko gre za sproščanje kreditov v okviru programa nakupa sredstev, ko gre za obveznice, ki so pokrite s sredstvi, ko gre za nakupe nakupa posameznih korporativnih obveznic, to so vse ključni ukrepi znotraj gospodarstva. ABSP, torej nakup obveznic z zavarovanjem sredstvi, je še naprej nekaj, kar spodbujamo. CSBP, torej programi nakupa v korporativnem sektorju, zmanjšujejo stroške in izboljšajo možnosti za financiranje ukrepov na trgu. In v tem V tem smislu želim povdariti, da je program odkupa sredstev v podjetniškem sektorju koristen ne samo za velika podjetja, ampak tudi za manjša podjetja. Dobre, dobre pogoje na trgu obveznic za velika podjetja nudijo možnosti tudi za majhna podjetja kaj ti banke imajo potem več manevrskega prostora, da zagotavljajo posojila za mala in srednja podjetja. Naše projekcije kažejo, da se bo trenutna monetarna politika nadaljevala in če naprej bomo podpirali ciklično okrevanje in pozitiven razvoj inflacije. Vendar financiranje mora omogočati, da se naš osnovni scenarij realizira. Zato bo naš svet zelo natančno spremljal dogodke na gospodarskih in finančnih trgih. Veliko bomo ohranili rezerve za monetarno podporo, ki je potrebna za to, da bi se inflacija vrnila na ravni, ki so pod dvema odstotkoma, pa vendar blizu dveh odstotkov. Po potrebi bomo uporabili vse, instrumente, ki so nam na voljo. Zadovoljen sem, da ste se danes odločili govoriti o stanju razdrobljenosti finančnega trga mm, v evroobmočju. Spomnim se, da smo pred skoraj štirimi leti prav tako govorili o tem in podal sem vam naslednjo trditev. Učinek preteklih znižanj ključnih obrestnih mer ECB različno vpliva na finančne in monetarne pogoje v okviru evroobmočja. No, v primerjavi z razmerami na finančnem trgu jeseni 2012 so se zadeve občutno izboljšale. Razdrobljenost finančnega trga se je močno zmanjšala in pogoje financiranja za podjetja in gospodinstva so se močno izboljšali po vsem evroobmočju. Čeprav posebej so znižanja ključnih obrestnih mer ECB prešla m, mm, tudi v ranljive države evroobmočja in vedno manj je razdrobljenosti glede stroškov financiranja posojil. Naj vam podam primer. Od oktobra 2012 do julija 2016 se je skupni kazalnik stroškov posojil, za nova posojila nefinančnim podjetjem znižal za skoraj 287 točk na portugalskem in 200 točk v Italiji v primerjavi z 117 točkami za evroobmočje v celoti. Podoben pojav je mogoče videti pri MSP-jih in MSP-ji. imajo veliko koristi zaradi izboljšenih pogojev financiranja in razdrublje, zmanjšene razdrobljenosti. Zaradi tega so se razlike med obrestnimi merami za mala posojila in velika posojila prav tako zmanjšale. 135 in 120 točk. In Tega nismo videli že od spomladi leta 2011. Izivi finančne razdrobljenosti so v veliki meri za nami, ampak čakajo nas seveda novi izivi. Okolje nizkih obresnih mer, ki ste ga izbrali za današnjo temo, je prav gotovo eden teh izzivov. Nizke obresne mere so simptom trenutne gospodarske situacije. Odražajo šibke trende rasti na dolgi rok in seveda podaljšano makroekonomsko slabo situacijo. To je posledica krize. Monetarna politika ECB-ja je zagotovila veliko učinkov za to, da bi omejili negativne učinke šokov na globalni ravni in na ravni evroobmočja. S tem smo ublažili učinek proti inflaciji. Vendar monetarna politika sama ne more določili, določiti trajnostnih ravni realnih interesnih oziroma obresnih mer na dolgi rok, kajti to je seveda odvisno od rasti gospodarstva. To pomeni, da morajo tudi politični akteri opraviti svoje delo. Izvajati morajo fiskalne in strukturne politike, ki bodo prispevale k reševanju evroobmočja in gospodarski rasti. O tem smo govorili že junija. Okolje nizkih obrestnih mer pa ima več posledic za ekonomske akterje in to moramo natančno spremljati. Pripričan sem, da ste o tem danes govorili s predsedniki evropskih nadzornih organov. In seveda bom to razpravo z veseljem nadaljeval z vami in odgovoril na vaše vprašanja. Še en izziv je rezultat referenduma v Združenem kraljestvu o članstvu v Evropski uniji in seveda to predstavlja določene gospodarske posledice tudi za evroobmočje. Obseg posledic bo odvisen od časovnice razvoja in seveda končnega rezultata prihajajočih pogajanj. Zaenkrat se evroobmočje dobro drži ampak naš osnovni scenarij je še vedno podvržen tveganjem za negativen razvoj. Ne glede na to, kako se bo razvijal odnos med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, je ključnega pomena, da spoštujemo integriteto skupnega trga. Kakršenkoli rezultat bomo dobili, mora zagotoviti, da bodo vsi udeleženci igrali po istih pravilih ampak seveda bolj v splošnem poskrbeti moramo, da bo Evropska unija izpolnila pričakovanja ljudi. Zato bomo morali ukrepati na treh ravneh. Prvič, skupni novi evropski projekti bi se morali posvečati pomislekom in potrebam ljudi. Ti izzivi presegajo nacionalne meje, zato bomo morali ukrepati skupaj na evropski ravni. Z tega vidika prednostne naloge danes prav gotovo vključujejo migracije, varnost in obrambo. Druga raven je naslednja. Če želimo, da bo evropska integracija otepljiva in sprejeta, potem bomo morali zagotoviti medsebojno zaupanje med ljudmi in državami. Če želimo okrepiti zaupanje, potem je zelo pomembno, da se vsi držimo dogovorjenih pravil. V ekonomski in monetarni uniji je predvsem zelo pomembno, da spoštujemo okvir za ekonomsko upravljanje, kajti drugače bi lahko prišlo do destabilizacije evroobmočja. Če želimo poskrbeti, da bo evroobmočje uspešno, potem bodo nacionalne vlade morale storiti veliko, da bodo sprostile rast, zmanjšale brezposobnost in opolnomočile posameznike, seveda zaščititi pa je treba tudi najbolj ranljive. Na koncu pa še nekaj. Ekonomska in monetarna unija bo ranljiva, če ne bomo začeli zaključevati projektov integracije, ki smo jih začeli. Zaključiti je treba bančno unijo, razviti pa moramo ambiciozno unijo kapitalskih trgov, zato da bomo zagotovili vzdržnost finančne integracije v evroomočju in čezmejne naložbe. Evropski parlament je odigral pomembno vlogo pri oblikovanju bančne unije, prav tako pa imajo zelo pomembno vlogo za to, da zagotovijo hiter napredek na zakonodajnih dosijejih, o katerih se trenutno govori v okviru bančne unije in unije kapitalskih trgov. Napredek na tem področju bo okrepil našo ekonomsko in monetarno unijo in to bo predstavljalo pomemben korak naprej v skladu z načrtom iz poročila petih predsednikov. Hvala. Hvala lepa, predsednik Dragi. Se opravičujem, pravi predsednik Dragi. Še sklepne besede bi vam rad predstavil opozoriti vas želim na Karla Zelja Čampija, ki je v Evropskem parlamentu govoril leta 2005. Rekel je, da je evro najboljša slika združene volje ljudi in to je tisto, kar tudi vodi politično integracijo. In res je, politična podpora skupne valuti se je pokazalo tudi v krizi. Veliko smo storili na tem področju, vendar ljudje čutijo da niso varni. Tudi na področju gospodarstva čutimo tveganja. Ne moremo preprosto čakati na boljše čase. Še več moramo delati na tem, da bo ekonomska in monetarna unija zagotovila zaščito in uspešnost. Evropska centralna banka bo seveda upravila svojo nalogo. Hvala lepa za vašo pozornost in zdaj bom odgovoril na vaše vprašanja. Najlepša hvala. Hvala tudi, da ste nas eh, spomnili na 40. obletnico akta iz leta 67 v zvezi z volitvami v Evropski parlament. Res je, Evropa temelji na reprezentativni demokraciji, države članice in državljani seveda so neposredno zastopani v Evropskem parlamentu. To je zelo pomembno in eh, zelo nam je všeč, da neposredno izvoljenim predstavnikom ljudi pripisujete toliko pomena. Mislim, da je zelo dobro, da smo odprti in da eh, prevzemate tudi odgovornost za svoje delo. Hvala, da ste se oglasili tu. Dobro. Hvala lepa, začel bo Burkhard Balc. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik, gospod eh, predsednik, gospod dragi. Vesel sem, da ste spet tukaj pri nas. Zadnjič, ko smo se videli, je bilo tik pred referendumom v Združenem kraljestvu. No, zdaj je minilo nekaj mesecev in še vedno ne vemo, kakšne posledice bo imel Brexit na naše gospodarstvo. Podali ste nekaj jasnih izjav v zvezi s tem, ampak če berem vaše zadnje gospodarsko poročilo, poročilo ECB, potem lahko vidim, da menite, da bo Brexit imel vpliv na evroobmočje, da bo evroobmočje šipkejše zaradi tega. Zanima me, kaj lahko storimo proti temu, čeprav smo seveda še v zelo zgodni fazi. Potem pa še nekaj. To je tudi priprava na vaš obisk v Bundestagu v Berlun, Berlinu v sredo. Gre za nizko politiko nizkih obrestnih mer poleti nisem bil samo na plaži, kakor moji številni kolegice in kolegi, bil sem tudi v svoji zvezdni državi, srečal sem se z veliko ljudmi, srečal sem se z vrčevalci, predstavniki majhnih bank, zavarovalnic in kjerkoli sem bil, sem slišal kritiko zaradi trajno nizkih obrestnih mere. Moje vprašanje je naslednje. Gospod predsednik, kako bomo postopali v prihodnosti. In zanima me, ali ne bi bilo dobro, mm, če bi nekaj storili za podjetja in za državljane na tem področju. V Ameriki so ECB kritizirali zaradi polovičarskih politik. Politiki pri ECB bi morali storiti še več, tudi če bi to imelo stranske učinke. Gospod predsednik, ali se ne strinjate s tem, da bi bilo dobro, da bi denarno politiko na dolgi rok, na dolgi rok normalizirali? Zanima me, kaj menite o tem. Hvala. Oh, thank you. Hvala lepa. Hvala za vaše vprašanje. Prvi del vašega vprašanja je gospodarske posledice referenduma v Združenem kraljestvu. Finančni trgi so se odzvali vzdržno, relativno vzdržno. Po našem mnenju tudi zato, ker so se centralni bankiri na obih stranih kanala pripravili na to. Bank of England pa tudi mi smo poskrbeli, da so bili pogoji na trgu taki, da ni prišlo do traumatičnih dogodkov. Delnice so padle, tudi vrednost premoženja je padla, ampak potem se je zadeva hitro stabilizirala. Tudi realno gospodarstvo se je zaenkrat izkazalo za odporno to nam kaže, da so gospodarstvo in finančni trgi zaenkrat dobro preživeli rezultat referenduma. Srednjeročne in dolgoročne posledice pa je seveda mnogo težje predvideti. To bo v veliki meri odvisno od tega, kako dolgo bo treba čakati na gotovost v tej novi situaciji. In seveda bo to odvisno tudi od rezultata pogajanj. In tretjič, to je verjetno najbolj pomembno, to bo odvisno tudi od politik, ki bodo sprejete v Združnem kraljestvu in v evroobmočju. To so trije ključni elementi, ki bodo določali srednjeročne učinke in to bomo morali natančno spremljati. Jasno je, da dlje kot bo vladala negotovost, večje bodo posledice. Določeni podatki to že kažejo. Naši strokovnjaki delajo na tem, ampak seveda bodo dogodki v Združenem kraljestvu prav gotovo vplivali na evroobmočje. Kaj bomo storili v zvezi s tem? V zadnjih projekcijah smo obete za inflacijo le malo popravili in tudi rast smo nekoliko prilagodili, ampak te revizije so bile tako malenkost, ne? da je učinek odločitev na področju monetarne politike še vedno v teku, zato nismo bili mnenja, da bi k temu lahko še kaj dodali. Kakor sem povedal v izjavi, projekcije trenutno odražajo izredno podporo strani monetarne politike. Upoštevajte še en dejavnik. Naše odločitve na področju monetarne politike niso izvedene v celoti. Čakata nas še dva TLTRO-ja. Tisto, kar smo se odločili, še nismo izvedli do konca. Vprašanje obresnih mer. Sprejeti je treba dejstvo, da nizke obresne mere niso posledica samo odločitev centralnih bankirjev. Obresne mere so simptom, simptom nizke rasti in S to nizko rastjo se soočamo že dolgo časa, zato je treba obresne mere temu prilagoditi. Drugič, če se ozremo po svetu, lahko vidimo, da veliko jurisdikcij in držav sprejema negativno politiko glede obresnih mere. Japonska, Švedska, Švica, Danska in druge. Ampak tudi, če obresne mere niso negativne, so stopnje negativne na trgih. In to zdaj v številnih državah traja že leta, še posebej v tistih, ki so začele izvajati kvantitativno sproščanje. In tretjič, ali so te politike učinkovite? Vsi menimo, da je to bilo zelo učinkovito. Zakaj? prenos monetarne politike še nikoli ni deloval tako dobro kot danes. Spremembe v merah in v politiki se odražajo v realnem gospodarstvu. Obresne mere so se zbližale, tudi razlike v obresnih merah so se zbližale, tudi količina izdanih kreditov redno raste. Te količine pa so predvsem namenjene MSP-jem. Tudi kar zadeva volumen, lahko rečemo, da so se razlike med velikimi in majhnimi podjetji zmanjšale. Naša izkušnja je torej predvsem pozitivna. Res je, da so vrčevalci zdaj potehnili ta kratko tega se zavedamo. Ampak po drugi strani pa drži tudi naslednje. Kdorkoli si izposodi denar, ima zdaj zelo dobro priložnost za to. Groba ocena bi pokazala, da se nizke obrestne mere pri posojilih več kot splačajo v primerjavi z izgubami, ki jih imajo eh, vrčevalci. Če želite, bom končal. Dobro, k temu se bomo še vrnili. Hvala. Prvo, Žberes. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik ECB-ja, prej ste omenili tudi kvantitativno sproščanje ECB-ja, to celotno politiko, rekli ste, da bi morali tudi drugi pri tem sodelovati. Ta govor smo že slišali. Omenili ste tudi vlogo strukturne politike, proračunske politike. Strukturne reforme so tema, ki, so, ki nam je dobro poznana. Bi lahko povedali kaj več o proračunski politiki? Kaj po, pričakujete v trenutnem kontekstu, v svojih vsebinskih odgovorih v zvezi s tem, kakšna naj bila dodana vrednost evropskega projekta po Brexitu? Niste omenili, naprimer, zamisli o proračunu evroobmočja. To naj bi bil nek proaktivni ukrep, s katerim bi uravnotežili kvantitativno sproščanje Evropske centralne banke. V četrtek ste v Frankfurtu pred odborom za sistemske banke omenjali prekomerne zmogljivosti na bančnem področju zaradi tega prihaja do večje konkurenčnosti, to pa povzroča večji pritisk na marže, ki jih banke lahko izvajajo. Na nek način to škodi arhitekturi evropskih bank. Lahko poveste kaj več v zvezi s tem, kar ste povedali v Frankfurtu prejšnji teden na konferenci. Hvala. Yes, Hvala. Jasno je, da morajo druge politike dopolnjevati politike na področju monetarne politike, zato da bi lahko izkoristili vse prednosti trenutne monetarne politike. Če se bodo izvajale ustrezne politike, potem bo obdobje absolutno ekspanzivne monetarne politike krajše. Če ne bo drugih politik, potem bo pač obdobje ekspanzivne monetarne politike daljše. Seveda to sabo prinaša stroške. Jasno je, da zelo nizke obrestne mere na zelo dolgo časovno obdobje imajo posledice in to vpliva na finančno stabilnost. To je zelo pomembno. Zelo pomembno pa je še nekaj drugega. Nizke obrestne mere imajo posledice, kar zadeva socialno teksturo naših družb. Če bodo pripravljene ustrezne politike, potem bodo ti stranski učinki pač nižji. V zvezi s tem, kar ste rekli, kar zadeva fiskalno in strukturno politiko, kar zadeva fiskalno politiko, upoštevati je treba dva vidika fiskalno politiko različnih držav. O tem bomo še govorili. Vi pa ste mi zastavili vprašanje v zvezi z proračunom EU. Sveda, to je treba upoštevati. Vendar upoštevati je treba še nekaj drugega. Širitev EFSI. O tem bi prav gotovo lahko razmislili. Potem imamo še jamstva za financiranje za MSP-je. Zaključiti bi morali skupni trg in Evropski parlament oziroma Evropski proračun bi moral biti del večletnega finančnega okvira. In ti proračuni bi lahko bili bolj namenjeni rasti. Naprimer, širjenje bi lahko uložili ali več finančnih sredstev bi lahko uložili v področja, ki zagotavljajo gospodarsko aktivnost, naprimer raziskave in razvoj seveda tudi nacionalni proračuni v državah članicah, bi lahko k temu prispevali. Evropske banke, vse številne evropske banke, imajo težave z dobičkonosnostjo. Razlogov za to je več. Razlogov, da so manj dobičkonosne od drugih bank po svetu. No, edna od težav je prekomerna zmogljivost v evromočju je zelo veliko bank, ki so prisotne povsod. To pomeni, da gre za konkurenčstvo in za podvajanje podjetniških struktur. Razmerja stroškov in prihodkov so mnogo više od tistih, ki jih imajo banke drugot po svetu pobude, ki bi vodile do konsolidacije bančnega sektorja, so zelo pomembne. Tukaj moramo biti previdni. Kaj menimo, ko govorimo o bančnem sistemu v Evropi? Ali, menimo, ali govorimo tukaj o številu bank ali o številu ljudi, ki so zaposleni v bančnem sektorju? Previdni moramo biti. Naprimer, na stotine majhnih bank imamo, ki dobro opravljajo svoje delo in dobro skrbijo za svoje stranke. Tega ne želimo motiti, ampak nekatere druge banke, ki niso nujno majhne, bi lahko konsolidirali in to na dobičkonosen način. Mislim, da se tukaj pojavlja nevarnost, kaj te zadeve bi lahko kdo razumel narobe, zato želim biti previden. Hvala. Thank you. Hvala, Sander Lones. Pozdravljeni, gospod Dragi. Spustiti se želim v podrobnosti glede fiskalne politike. Zdi se, da je to nova himna evropske politike. Ko sem prisluhnil govornikom na G20, na kitajskem in tudi na televiziji, vsi govorijo o tem. Vsi govorijo o fiskalni politiki ampak če si pogledamo proračune večine vlad, vidimo, da so blagajne prazne. No, en ukrep bi lahko bil, da bi natiskali več denarja. Imam tri vprašanja. V uvodnem nagovoru ste rekli, da boste uporabili vse instrumente, ki jih imate na voljo in ki so v okviru vašega mandata. Zanima me, ali so fiskalni programi, ki jih financiramo z denarjem, združljivi z zakonodajo EU. Drugič, ali ECB pripravlja kakršnokoli študijo o tem, da bi financirali fiskalne programe. Ste to storili v preteklosti ali boste to storili v prihodnosti? In še zadnje vprašanje, po vašem mnenju, kakšne so prednosti in pomanjkljivosti takšnega programa? Hvala. Hvala. Moj odgovor bo nenavadno kratek. Ne, za prvi dve vprašanje in tretje. Torej, rekli ste, da ti programi niso združljivi za zakonodajo EU in da niste razmišljali o tem. Ne v preteklosti, ne zdaj, ne v prihodnosti. Zadnje vprašanje pa je, kakšne so prednosti in pomankljivosti, po vašem mnenju, teh programov. No, o tem nismo nikoli govorili. O tem nismo nikoli govorili. Politiki, bi morali biti vedno previdni pri tem, da imajo mnenje o vprašanjih, o katerih še niso nikoli govorili. No, izkoristil bom čas, ki mi je ostal. Kvantitativno sproščanje. Vprašanje torej, kako bi lahko normalizirali politiko ECB in kako bi lahko zagotovili, da ne bo pretiranih kreditev. Zanima me, kako lahko to storimo, kako lahko to storimo, ne da bi povzročili težave na področju obveznic? Ali potrebujemo kakšen samodejni mehanizem za plačilno neobveznost? Imam še nekaj vprašanj, zato ker, no, morda boste te vprašanja potrebovali, zato ker bodo odgovori zelo kratki. O teh strategijah nismo nikoli govorili in. No, Ne vidim odnosa med strategijo za izhod in mehanizmi za prestrukturiranje državnega dolga. No, kakorkoli že, biti moramo na neki napredni stopnji. Zaenkrat pa še nismo tako daleč. In še zadnje vprašanje. V svojem uvodnem govoru ste dejali, Da, menite, da Evropska unija potrebuje več integracije in več sodelovanja na področju migracij, varnosti in obrambe. Moje vprašanje je, kako to sopada z mandatom ECB-ja. No, to je pa zelo kompleksno vprašanje. Integracija mora vedno odgovarjati potrebam državljanov. Do pred nekaj časa se je ta odgovor vedno združeval z oblikovanjem novih institucij. To je zelo pomembno za evro in za ECB, namreč, da naše početje vedno izpolnjuje pričakovanja ljudi ne nujno vedno s pomočjo novih institucij, ampak s pomočjo integriranega odgovora na potrebe ljudi. To je bistvo. Hvala, Silvi Gulah. Hvala lepa, predsednik, da ste z nami. Spet danes, kot veste, je primarni cilj ECB in Evropskega sistema socialnih bank, da ohrani stabilnost cen. Vendar pa stabilnost cen se ne more doseči, če je širši okvir tako negotov, kot je sedaj. Kaj ti, če razmišljamo enostavno, potem smo ravno kar izgubili državo članico. Pravičeno ste izpostavili pomen, citiram, integritete skupnega trga. Nam lahko poveste bolj natančno, kaj to pomeni, prosim, kaj pomeni, če želimo zavarovati stabilnost in se izogniti sistemskim tveganjem. Čisto konkreten primer. Mar menite, da je vsakršna koncesija, kar se tiče finančnih storitev in kompenzacij za trgovanje z evri, morala omogočiti jurisdikcijo Evropskega sodišča, kajti izvrševanje je ključnega pomena na skupnem trgu. Torej, vključujete to izvrševanje v koncept integritete. In zadnje vprašanje. Kako dolgo mislite, da smo lahko v tej negotovosti? In seveda tukaj ne kažem s prstom na vas. Želim samo poslati manjše sporočilo tistim, ki bi naj bili politični voditelji Evrope. Um, Hvala lepa. Kot ste dejali, res je, naš mandat je Eh, cenovna stabilnost in da to dosežemo, potrebujemo ukrepe na nekaterih področjih, ki nekateri so pod pooblastili ECB-ja, drugi pa ne. Niso mandate ECB-ja, imajo pa vpliv na zmogljivost ECB-ja, da doseže te cilje. In zato mora ECB govoriti o tem. Skupni trg je eden od teh elementov. Dokončanje skupnega trga je ključnega pomena. Poleg tega pa tudi to, kar sem že dejal, dejstvo, da so vsi akteri, vsi udeleženci na skupnem trgu, akteri, ki morajo biti podvrženi enakim pravilom. Naj odgovorim na vaše vprašanje na najbolj odločen način. Enostavno naj citiram to, kar so voditelji dejali, mislim, da septembra v Bratislavi na vrhu. Imam to, kje zapisano, No, kakorkoli že, dejali so, bom parafraziral, da so štiri svoboščine nekaj, kar moramo vzeti skupaj, svoboda ljudi, svoboda blaga, kapitalskih premikov in storitev. To je predvsej jasno. Vse je potrebno vzeti skupaj. In izvrševanje, če smem, mislim, da morda sem preveč neposreden, vendar pa mislim, da je vse skupaj povezano. Če imamo svoboščine, jih potrebno tudi izvrševati. Težko se je predstavljati, da bi to delovalo kako drugače. Naj obrnem. Zelo težko si je predstavljati, da bi kakršen koli dogovor, ki bi bil diskriminatoren, proti nekaterim akterjem ali uprit nekaterim drugim akterjem, da bi to lahko bil vir stabilnosti za prihodnost Evropske unije. Z drugimi besedami smo v zelo težkem prehodnem obdobju. Kako bomo išli iz tega? To bo ključno za stabilnost naše unije v prihodnosti če bomo spoštovali to, kar so voditelji dejani, potem lahko rečemo, da bo EU stabilna v prihodnosti. Če ne, pa bo drugače. You, uh... Hvala lepa. Matt Carty. Hvala lepa. Gospod Dragi, moram reči, da sem nekoliko presenečen zaradi vašega odgovora, kar se tiče scenarijev po Brexitu. Če smem, ECB samo sedi križem rok in čaka na kratko. To pa mislim, da ni dobro, to ni dovolj dobro. Mislim, vsi vemo, da bo Brexit imel še prav posebno pomembne posledice za nekatere države. Irska, na primer, bo v razmerah, ko bo del države v EU, drugi del pa izven če bo britanska vlada izstopila iz EU. Zelo veliko monetarnih poblastil je v vaših rokah, zato torej mislim, da ni možno, da ECB kar čaka in opazuje, kaj se bo zgodilo. Mislim, da moramo biti veliko bolj proaktivni, da bomo lahko se odzvali na vse različne možnosti. Nekaj vprašanj. najprej v povezavi eh, s petečo krizo v Deutsche Bank po Brexitu. Ali obstaja potencial, da bi spet torej zašli v ekonomsko krizo po Brexitu? In če pomislimo na vse to skupaj, me zanima, ali ste razpravljali tudi o tem, da bi se odmaknili od modela kvantitativnega sproščanja proti pojemu helikopterskih sredstev. Vem, o tem je bilo že govora prej. Potem še dve kratki vprašanji. Prejšnji teden so poročali, da ECB namerava vzpostaviti projektno skupino za ekonomske reforme. Dali so nam, da bomo tako spodbudili strukturne reforme. Nam poveste, kakšen mandat bi naj ta projektna skupina imela, če je to vaš namen in kakšni so cilji. In končno, kakšne so implikacije sodbe Evropskega sodišča, da državljani, ki jih je prizadela vačevalna politika, lahko tožijo ECB. Ali pričakujete niz tožb? Hvala lepa. Štiri vprašanja. Deutsche Bank. Nikoli ne bom podal komentarja o posameznih institucijah zadnje vprašanje. Izjava ECB, da lahko, eh, izjava sodišča, da lahko posamezniki tožijo ECB ali druge institucije. Mislim, da to ni nič novega. To je bilo vedno možno. V bistvu je to bilo v primeru, ko je ECB zmagalo v teh primerih. V teh primerih je bilo to omenjeno. Torej, to ni nič novega. Kar se tiče ECB v kontekstu pogajanj z Združenim kraljestvom. Najprej naj povem, naj bom popolnoma jasen, da ECB ni uradna stranka, pogajalka v tem procesu. Torej, ECB lahko svetuje, vendar pa gotovo ni institucionalni partner pri tem drugič, bolj specifično, kar se tega tiče, kar ste spraševali. ECB ima jurisdikcijo nad plačilnim sistemom, vendar pa nima jurisdikcije kar se tiče kliringa vrednostnih papirjev. In zakaj ECB tega nima? ker iz statut ne daje teh pooblastil, pa tudi direktiva emir teh pooblastil ne daje. Torej, če želimo razširiti pooblastila ECB, tudi kar se tiče kliringa vrednostnih papirjev, to je eno od vprašanj, o katerih se že kar nekaj časa pogovarjamo, potem bi so zakonodajalca morala spremeniti 22. člen statuta ECB ali pa spremeniti emir. Kar se projektne skupine tiče, veliko krat sem že dejal, strukturne reforme so zelo pomembne. Edino te lahko zagotovijo stabilno trajnostno rast, ki jo monetarna politika skuša nadzorovati v slabih ciklusih. In v tem specifičnem primeru je to zelo dolg ciklus, vendar pa to ne bo prineslo dolgoročne prave rasti na trajnostni podlagi. Torej, potrebujemo dopolnjevanje drugih politik, zato da zmanjšamo možne stranske učinke monetarne politike in zato so strukturne reforme tako pomembne. In zato ECB namenja pozornost strukturnim reformam. To je ECB vedno počela. Ta skupina pa bo sedaj to počela na bolj sistemski način, na bolj sistematičen način bomo pa seveda se omejili in bomo skušali si ogledati interakcijo med strukturnimi in monetarnimi politikami. Ni pa seveda mandat ECB-ja, da predlaga specifične strukturne politike različnim državam in vladam. Hvala lepa. Thank you, Ernest Urtasun. Hvala lepa, Ernest Urtasun. Thank you, Mr. President. Hvala lepa. Nedavno smo videli, da je evrosistem bil poten v odkup državnih obveznic. Seveda to ni prepovedano po pravilih, vendar pa skrbi nas, ker te razmere sprožajo vprašanja, ali ECB nudi ciljno podporo in potem tudi implicitno subvencije velikim korporacijam, ki pa zaradi tega ne potrebujejo za delovanje na kapitalskem trgu. Po našem mnenju, gospod predsednik, bi take prakse lahko pomenile skrivnanje trga in bi pomenile, da ne bi bilo razmito med monetarnimi in ekonomskimi politikami. Poleg tega pa še tri vprašanja. Prvo, ali ECB skrbi jo potencijalne pomenkljivosti tega, ker državni mislijo, da je to podpora multinacionalkam. Drugič, ste pripravljeni objaviti celovito metodologijo in kriterije o tem, kdo lahko sodeloval pri teh nakupih. In potem še tretje vprašanje, ki je povezano s tem. Nedavno poročilo ERSB izpostavlja sistemska tveganja, kar se tiče nekaterih vrst premoženj. Tukaj gre za nasedla oglična sredstva. Je dobro, da je taka izpostavljenost. In potem še druga tema. Ali imate kakšno oceno strani ECB, da bi trenutni razkorak v evro območju lahko pomenil težave, kako se bo to razvijalo? Kako se je to razvijalo tekom zadnjega leta? Hvala lepa. So the, um, first question is a... Hvala lepa. Prvo vprašanje. nakup v evrosistemu, seveda kupujemo obveznice velikih korporacij, dokler seveda se izpolnjujejo kriteriji, ki so zapisani v naših smernicah. Menimo, da to ni argument, ki bi govoril o podpori multinacionalkam. Kaj to pravzaprav pomeni? Ker je to morda potem odreganje podpore manjšim podjetjem? Smo izločili manjša podjetja? To je pravo vprašanje. V svoji uvodni izjavi sem trdil nasprotno. Ravno nasprotno je res. Velika podjetja dobiva podporo v našem korporativnem programu in potem je več prostora v bilančnih vsotah za podporo MSP-jem. ECB sodeluje pri programih zasebnega plasiranja. Tukaj se ne najdejo dokazi, da bi šlo za kakšno ciljno podporo. To je v bistvu standardni postopek. Pri veliko primerih velikih podjetij. Potem izpostavljenost, kar se tiče ogličnega denarja. Ne, tukaj hm, tega ne vem, vam bom sporočil kasneje. In potem ta razkorak, kar nekaj ocen je glede tega, kot veste. In te ocene so lahko zelo raznolike. Torej, ogledali smo si vse ocene razkoraka in to počnemo, kadarkoli razpravljamo o monetarni politiki. Ne želimo pa imeti samo ene ocene, ki bi jo preferirali, kar se tiče tega razkoraka. Hvala lepa. Komisija mora razmisliti o tem pomembnem indikatorju za stabilnost in rast. Marko Vali. Si, grazie. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi Mariju Dragiju za ta govor. Hvala za ta tehnični prispevek. Razprava je precej živahna. Evroobmočje, Evropski parlament, reforma upravljanja, potem zagotavljanje varnosti. Imamo ta velik problem, s katerim ste zagotovo seznanjeni, namreč fiksne, fiksni menjalni tečaji, tudi OECD je pripravil študijo v zvezi s plačili v posameznih sektorjih. Kaže ta študija tudi na to, da če se gospodarstvo oddaljijo od fiksnega menjalnega tečaja, se stvari bistveno spremenijo lahko za 10 odstotkov, nekje na italijanski ravni 10 do 15 odstotkov za Nemčijo. Tako da je to izjemno pomembno vprašanje, o katerem bi morali govoriti. Zato me zanima, kako boste na tehnični ravni razrešili ta položaj, glede na to, da smo vezani na ta tečaj. Ali je res razvrednotenje plač edina rešitev? Imamo zgolj eno monetarno politiko, 19 različnih držav znotraj evromočja, različne stopnje inflacije in tako naprej. To je v samem jedru problema, o katerem bi se morali pogovarjati. Zanima me, ali je moč pohnajti rešitev v tem kontekstu. Sicer je tudi iz političnega vidika razprava na mrtvi točki. Še eno vprašanje. Se strinjate z nemško vlado? Deutsche Bank naj v tem trenutku ne bi bila dolžna zapolniti svojih kapitalskih potreb. Na drugo vprašanje bom odgovoril prvo. Ne bom komentiral posameznih institucij. Se prvega vprašanja tiče, katere so implicitne spremembe pri menjalnem tečaju med različnimi državami, če bi imeli različne valute? Mislim, da je to vaše vprašanje. Seveda, če si ogledamo relativne cene, relativne stroške dela na enoto proizvodnje, potem si lahko mislimo, dobro, če bi imeli različne valute, pa bi to lahko enostavno prilagodili s premembami v menjalniških tečajih. Najprej. Naj povem, da izkušnje niso take. Pogosto, skoraj vedno pravzaprav, prihaja do sprememb v menjalnih tečajih, ki potem pomenijo, da se povišajo cene in plače, notranje, potem potrebujemo še eno spremembo v menjalnih tečajih, ki spet gre dalje in tako naprej in tako dalje. To je zgodba 70 in 80 let prejšnjega stoletja. Vendar pa nismo v teh razmerah, nimamo različnih valut, imamo eno. Torej, vaše vprašanje bi lahko reformulirali takole. Glede na to, da imamo te diferencijale, te razlike, ker te so, obstajajo, kako se naj tega lotimo, v tem trenutku se strinjam z vami plačna deflacija ne bi bila prava pot za reševanje teh težav. Tudi zato, ker v večini držav plač sploh niso rasle, že kar predvsej dolgo časa. Torej, edino, edini odgovor na to je, da, je produktivnost v teh državah, da se produktivnost v teh državah mora povečati. In zato se vračamo na običajne zadeve glede strukturnih reform. Strukturne reforme bi lahko zagotovile večjo produktivnost, naložbe v infrastrukturo, izobraževanje. To je edini in pravi način za celovito gospodarstvo. Za področje, ki ste ga pravilno izpostavili. Con quali, con quali... Še deset sekund, ampak zanima me, s kakšnim denarjem oziroma s katerim denarjem boste potem skrbeli za naložbe, če ni ekspanzivne politike. Vezani smo pač na gospodarske ravni, na trenutno stanje. Zanima me, kako boste vlagali. Pogosto sem že to pokomentiral, to se lahko vrnem kasneje. Države, ki nimajo fiskalnega manevrskega prostora, no, najprej. V obstoječih pravilih, vendar pa na to se lahko vrnemo še kasneje, v obstoječih pravilih je zelo veliko prožnosti. Vendar pa države, ki nimajo fiskalnega manevrskega prostora, morajo bolj razmisliti o sestavi svojega proračuna, bolj kot pa o obsegu proračuna. Veliko teh držav je leto za letom povečevalo izdatke v desetih, petnajstih letih pred krizo. Rast pa je stagnirala ali pa je bila zelo, zelo majhna. Torej, ne gre tako, da pač zaposlujete ljudi, ki ne počnejo nič, pa boste potem kar povišali rast v državi. Okay. Bernard Monod. Ja. Eh, maar van hieruit was het feit dat uw papier. Voilà, lepa. Vaš govor, preden ste ga prebrali, mislim, da je že bila demonstracija, kako zgolj simboličen je ta dialog in kako nesmiseln je. To ni dialog. ki ga imamo vsako četrtletje, to je monolog. Mi predstavljamo ljudi, vi pa nas skušate prepričati o tem, da vi veste, kaj mm, govori javno mnenje. Ne zavedate se, da javno mnenje, da javnost ne podpira vaših politik. Kritika politike ECB in politika obrestnih mer, še prav posebno, je velika. Množično kupujete obveznice, ustvarjate ekonomijo dolga. Ta kritika je razširjena celo sod. Polc je povedal, da naložbeniki upokojenci ne vidijo nobene rasti. Vi pa samo predlagate, da naj se izposojo več, pa so že soočeni z revščino. In potem torej predlagate, da bi naj spostavili ekonomijo na podlagi dolga. To bo konec kapitalizma. Veliko ljudi pravi, da tega ne smemo podcenevati in vidimo, kako neučinkoviti ste pri doseganju vaših ciljev, pri uravnavanju inflacije ali pri zagotavljanju rasti. Tega ni. V Maastrichtski pogodbi ni zapisano, da bo ECB porabljala milijone evrov za nakup državnih in podjetniških obveznic. To gotovo ni nekaj, kar je bil politični namen tistih, ki so spostavili ekonomsko in monetarno unijo. Sedaj pa pridete sem, se pogojite z nami, nam poveste, da ste radi tu, da pozorno spremljate razmere, ko pa dobite kakšno negativno pripombo, potem vse to obrnete na pozitivno, da se skupaj vedno bolj zapleteno. Torej, ni pravega dialoga. Moje vprašanje je torej sledeče. Lahko končno končamo to predstavo. Je kakšna možnost, da boste spremenili svojo politiko? Vsaj povete nam, ali razmišljate o tem. To je politično vprašanje. Well, the only thing I can say is... Edino, kar lahko rečem, je, da mi te izmenjave mnen zelo koristijo. Torej, si to zabeležite, čeprav potem ni nobenih sprememb naslednjem mesecu ali tri mesecu, naj mi mislimo, da vas navdihujemo, ja seveda, se prispevate k odločitvam, glede naše monetarne politike. To je nesporno. To jemljem zelo resno. In če pravite, da ni sprememb, potem si pogledajte naše odločitve, glede monetarne politike v zadnjih petih, šestih, desetih letih. Pa povejte, ali se res ni nič spremenilo. Predvsej se je spremenilo. Hvala. Uh, uh, Predlagam gospodu Anemansu, da prebere poročilo na to temo našega odbora. Morda to ni ravno vaše osebno mnenje, pa vendar. Zalba Bidegen. Pablo Zalba Bidegen. Najlepša hvala, predsednik. Hvala lepa tudi predsedniku Dragijo. Najprej bi se vam rad zahvalil za besede, ki ste jih izrekli. Rekli ste, da vsi tisti, ki sodelujejo v istem območju, morajo seveda spoštovati tudi iste obveznosti in dožnosti. Dve vprašanje. Najprej glede bank. Sami ste že danes to komentirali, pa tudi na že omenjeni konferenci ste to izpostavili. Kaj lahko storijo posamezne vlade, kaj lahko stori Evropska komisija, zato da bi spodbudili združevanje bank? Nekaj slabih izkušenj smo sicer imeli, kadarkoli je prišlo do poskusa, da se finančna in vladna politika začne da preveč mešati kar zadeva monetarno politiko. Ali se vam zdi, da smo monetarno politiko izčrpali do konca? Imate občutek, da vas podpirajo, vas podpirajo tudi drugi akterji, naprimer vlade, ki morajo izvajati reforme, potem vlade, ki morajo izvajati fiskalne politike, reforme. In čutite, da vas evropske institucije podpirajo? v vaših prizadevanjih na področju bolj okrepljene gospodarske unije. Hvala. Hvala lepa. Prvo vprašanje je pravzaprav zelo težko. Nasplošno, čeprav imamo pred zmogljivosti v bančnem sektorju v Evropi, Me zanima, kaj lahko storimo glede tega. Zelo zapleteno je. V nekaterih državah imamo spremembe zakonodaje, ki pravzaprav so uprit konsolidaciji in koncentraciji bančništva. Vendar pa nasplošno se moramo zanašati na odločenost in pripravljenost direktorjev in delničarjev, če so te banke na borzi. Še bolj težavne razmere in ta proces, naj to še povem, ni nujno optimalen, kajti lahko traja precej časa ali pa dejansko se morda to nikoli ne zgodi, dokler banka skoraj ne propade. In potem imamo še teže vprašanje, si sploh želimo sistema, ki svoje prave razsežnosti razvije šele po daljšem neuspehu. Naš odgovor je seveda jasen ne. Želimo si sistema, ki podpre ekonomijo. Zato pa mora to biti sistem, ki temeni na bankah, ki so močne in dobičkonosne. Eden od razlogov za nizko dobičkonosnost evropskih bank je njihova prevelika zmogljivost. In to je nekaj, o čemer bi morale vse vlade razmišljati in na to paziti. Mislim, da je potrebno najti vse zakonodajne načine, da bi ustvarili pogoje za konsolidacijo. Kot pa sem že dejal, to res ni enostavno vprašanje. Pomembno pa je, da spregovorimo tudi o drugih razlogih, zakaj so evropske banke samo zmerno dobičkonosne. Mislim, da je to tudi zaradi visoke vsebnosti slabih posojil in rast je zelo nizka, ker Ja, v takih razmerah zelo težko imeti, imeti dobičkonosne banke, ko ni rasti in so obresne mere nizke. Vsi ti pogoji torej skupaj prispevajo k nizki dobičkonosnosti. In potem še en pogoj, to je prekomerne zmogljivosti, ki zniža dobičkonosnost. Ampak tudi, naprimer, stroškovno imamo pri nas više stroške kot druge po svetu. Tako da nekaj zadev bi lahko rešili direktori ali deničari bank, druge pa morajo reševati vlade. Mislim, da je bilo še eno vprašanje. Še eno je bilo. Hm. Mislimo, da so politike ECB, še prav posebno, ki smo jih sprejeli marca, učinkovite. To smo sedaj uvedli v gospodarstva. Lahko pa potrdim, da imamo instrumente, ki jih lahko razvijamo še naprej, če bo potrebno. Gotovo pa tudi imamo pripravljenost in odločnost, da delujemo v tej smeri. Hvala lepa. Um, Jonas Fernandez. Gospod Fernandez, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi vam rad čestitev za govor, ki ste ga podali pri podeljevanju nagrad. Mislim, da smo ponovno dobili nekaj upanja in zaupanja v evropski projekt. Tri vprašanja imam. Predsednik komisije je, kot veste, najavil revizijo načrta, ki se imenuje po njem, torej Junkerjevega načrta. Zanima me, kako bi lahko po vašem mnenju izboljšali ta načrt, zato da bi izboljšali uh, naprimer rast, da bi zaezili inflacijo, kako bi lahko fiskalno in monetarno politiko uskladili. Kako boste vi ta Junkerjev načrt uporabljali in kako bi ga vi izboljšali v prihodnih letih? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Kaj je z dobički ECB-ja? Mario Monti, kot veste, pripravlja dokument na visoki ravni v zvezi s tem, kako naj se izboljša proračunsko stanje v Uniji. Predvsem, ko gre naprimer za dobičke, za prihodke. Zanima me, kako vi vrednotite to, kako bi lahko izboljšali proračun unije. Še tretje vprašanje. Glede na to, kakšne težave imamo, naprimer, pri prenašanju monetarne politike, ta namreč nima zadostnega učinka v realnem gospodarstvu, me zanima, če bi lahko v tem trenutku razmislili tudi o tem, da bi razširili možnost da se monetarna politika uporablja tudi za gospodinstva, MSP in tako naprej. To bi bilo vse vprašanje. Hvala. Um. Poprostite, prvo vprašanje, kaj je že bilo, nisem razumel. Aja, Junker. Najprej tretje vprašanje da bi TLTRO razširili na druge morebitne upravičence. O tem se nismo nikoli pogovarjali. Kar pa zadeva možnost, da bi uporabili dobiček ECB-ja za kakšne druge namene, ne vem, ali naš statut to sploh omogoča. Dobiček porazdelimo med nacionalne vlade. Če vlade želijo ta denar uporabiti, ga lahko uporabijo kakorkoli želijo. Vendar bi mi prekršili kar nekaj pravil, če bi svoje dobičke uporabili za financiranje proračuna ali česar koli drugega. Glede Junkerjevega načrta, Junkerjev načrt je pomemben dodatek k naši škatli z orodjem. Načrt je bil učinkovit. Sedaj razmišljamo o tem, da bi ga razširili To je zagotovo nekaj dobrodošlega, mi se strinjamo s tem, da se Junkerjev načrt razširi. Izvajanje Junkerjevega načrta bi se moralo odvijati hitreje. Tako kot pri vsaki širitvi naložb je uspeh odvisen od zmogljivosti vlad, da oblikujejo okoliščine, ki so prijazne za rast. V preteklosti smo temu že bili priča pri naprimer večjih javnih načrtih za financiranje ali ulaganje. Ti načrti so uspešni zgolj, če je okolje prijazno za rast. V nasprotnem primeru lahko porabimo, kolikor denarja želimo, pa ne bomo dosegli ničesar, če pogoji za rast ne bodo ugodni. To se trenutno dogaja z Junkerjevim načrtom. Sicer je to, kar smo do sedaj videli, dobro, vseeno pa bi morali okrepiti izvajanje. Širitev programa je dobrodošla, vendar bi jo morali povezati tudi s političnimi ukrepi strani vlad. Hvala, Ester Delange. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Vem, da ste bili deležni kritik strani drugih članov, ne sicer iz moje skupine, namreč v svojem govoru ste skrbno izbirali besede tistim, ki niso ostali dovolj dolgo, da bi sodelovali v tej razpravi, pa bi rada povedala, da je bolje, da predsedniki centralnih bank skrbno izbirajo besede. V drugačnem svetu si sploh ne bi želela živeti. Razumem sicer vašo željo, da se čim hitreje dokonča bančna unija. Naša izhodišča so pač različna. V tem pogledu imamo nacionalne in politične preference, to veste, vendar v parlamentu vseeno velika večina želi delati na tem, da se doseže napredek. To bo vzelo kar nekaj časa, vsaj volja pa obstaja. Če želimo ohraniti te pobude pri življenju, pa bo moral seveda svet prav tako doseči napredek. Reševanje s pomočjo sredstvi vrčevalcev svojim voljivcem in državljanom smo povedali, da ne bomo več uporabljali davkoplačevalskega denarja za reševanje bank. Vendar je ta koncept trenutno pod političnim pritiskom. Zanima me, kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi. Zanima me, kako bi lahko delničari sodelovali pri reševanju bank, če banka propade. Kako vi gledate na sorodna vprašanja, ki so povezana s potrošniki in z lažnimi prodajami proizvodov? Prej ste omenili slaba posojila, mi smo govorili o slabih bankah. Ali menite, da bi s hitrejšim ukrepanjem v preteklosti lahko privrčevali nekaj denarja, naj se drugačnega pristopa lotimo torej v prihodnje? Zanima me, kakšne so vaše izkušnje iz preteklosti, kako eh, smo reševali ta vprašanja in kako naj bi jih reševali v prihodnje. Hvala za prijazne besede na začetku popolnoma prav imate, hitro ukrepanje bi nam omogočilo, da se nakopičijo slaba posojila, vendar je hitro ukrepanje precej oteženo, predvsem zaradi tega, ker slaba posojila zlasti, slaba posojila, ki smo jim priča v današnjem času, predstavlja rezultat dolge recesije oziroma stagnacije. Hitro ukrepanje je v tem kontekstu seveda pomembno, zato ker takoj popravlja situacijo. Če pa se stagnacija nadaljuje, se bodo ustvarila nova slaba posojila. V teh razmerah je pomembno, da oblikujemo okoliščine, v okviru katerih se lahko banke same znebijo teh slabih posojil na trgu. Vsakršno ukrepanje temu se lahko vrnemo sicer kasneje, ampak veliko dela lahko pravijo vlade za to, da oblikujejo pogoje, v okviru katerih bi ta slaba posojila lahko hitreje prodali, jih tudi na pregleden način ovrednotili in seveda prodali. V številnih državah v evroobmočju, pa nasplošno v Evropi, obstaja pomankanje tovrstnih tržišč predvsem zaradi mnogih pomankljivosti, slaba solventnost pri posojilih, pri bankah, slabo sodstvo, premalo izkušenj na področju solventnosti, ko gre za strokovnjake, potem premalo izkušenj na področju izvensodnih poravnav. Skratka, veliko lahko storimo za to, da oblikujemo pogoje, ki bodo ugodni za hitro odpravo slabih posojil. To bi morali biti prvi ukrepi, kasneje bi jih morali dopolniti z odločnim nadzorom. Druga pripomba. Omenili ste trenutna pravila v zvezi z Bejlinom, Trenutna pravila so zagotovo korak naprej. Prvotni namen je bil, da ne želimo več uporabljati davkoplačevalskega denarja za propadle banke. BRD pravila so pravzaprav zgolj praktičen prenos te zamisli v ustrezen pravni kontekst. Oceniti moramo tudi raznolike situacije in težave, ki se pojavljajo v teh situacijah. Komisija je tista, ki oblikuje pravila v tem pogledu. Vendar bi se morali vprašati še nekaj drugega. Preden si pogledamo, kako se zadeve uporabljajo, kako se izvajo pravila BRD, bi se morali vprašati, kako lahko bančni sektor okrepimo, da bo bolj odporen. To počnemo danes. Unesli smo tako imenovani telak v evroobmočje in seveda soroden koncept MREL. Ne gre sicer za eno in isto zadevo. Telak veljajo zgolj za pomembne globalne sistemske banke, MREL pa velja za vse banke. Z drugimi besedami. Če poskrbimo za to, da bodo banke imele na voljo dovolj zmogljivosti za absorpcijo izgub, se bodo zelo redko pojavile izjemne okoliščine, v katerih bi zahtevali izvedbo BRD pravil z vsemi stranskimi učinki, ki so nam dobro znani. Hvala. Thank you. Hvala lepa, Jakob von Feitzekar. Yes, thank you. It Hvala lepa, predsednik. Predsednik, dragi, takoj bi se v svojem prvem vprašanju navezal na bančni sektor. Takoj potem, ko so poleti objavili rezultate stresnih testov, je bil objavljen tudi znanstveni dokument, ki je namigoval, da bi morali za banke v okviru SSM nadzora uporabljali ameriška pravila in standarde. Verjetno ste v tem kontekstu zahtevali konsolidacijo v tem sektorju. Kaj pa se lahko zgodi v mestnem obdobju? V poročilu piše, da so te šipke banke razdelile 220 milijard v obliki dividend, čeprav imajo slabe bilance. To pa je ravno v nasprotju s krepitvijo bilance. Če se prav spomnim, guvernerja Banka Italije vi ste takrat v času krize celo uvedli zamrznitev izplačila. Zato me zanima, ali boste kolege spodbudili k temu, da razmislijo o podobnih ukrepih. Ko smo govorili o krepitvi bilanc, sem vas vprašal, kakšno je vaše stališče o vplivu negativnih obrestnih mer na bilanco bank ki je že tako v slabem stanju. Rekli ste, da aktivno razmišljate o tem, kakšne kanale bi utegnili uporabiti za vpliv na bilance stanja. Zanima me, če imate morda danes še kakšno dodatno informacijo s tem v zvezi. Drugo vprašanje se nanaša na vaš poziv, da se oblikuje unija kapitalskih trgov. Super zamisel. SSM in SRB imamo kot mehanizma za bančno unijo. Zaenkrat pa nismo oblikovali niti enega samega regulatorja za kapitalske trge. Zato me zanima, če bi se vam zdelo nekaj podobnega koristno tudi v obdobju po Brexitu, da bi oblikovali takšno institucijo. Hvala. Hvala lepa. Začetek izvajanja stresnih testov je tudi uvedel to perspektivo, da bo nekdo predmet testa. Več velikih in majhnih institucij je prav zaradi tega povečalo svoje kapitalske ravni. Še preden so bili upravljeni prvi stresni testi, so številne banke dvignile svojo raven kapitala. Ko smo izpeljali stresne teste, so banke še vedno kazale določene pomankljivosti, vendar manj kot v preteklosti, zato ker so številni posredniki oziroma omestničeni sprejeli preventivne ukrepe. Ne vem, koliko časa že velja, ampak že kar nekaj časa velja tako imenovana možnost nadzornikov za to, da se omeji oziroma zamrzne izplačilo dividend, kot ste sami rekli. Ta nadzornik bo torej ocenil, kakšna je situacija banke in sprejel odločitev, ali se bodo dividende izplačale ali ne. Tako da obstaja takšen mehanizem. Kakšen je učinek negativnih obrestnih mer na bilance bank? Če si pogledamo agregat bančnega sistema v tej heterogeni situaciji, ki vlada v evroobmočju, lahko ugotovimo, da je v letu 2015, to je prvo celo leto, ko so vladale negativne obrestne mere, ko gre za depozite, bile banke bolj profitabilne, bančni sistem je imel večji dobiček Presenetljivo je bilo tudi, da so bile marže pri neto prihodku večje. V letu 2016 smo v prvem četrtletju ugotovili, da so dobički bank padli za 23 odstotkov. Razlog za to je, da smo v prvi, prvem četrtletju leta 2015 bili priča znatnemu povečanju dobičkov bank, ker smo začeli izvajati program nakupa sredstev in so imele potem banke velike kapitalske dobičke pri obveznicah in delnicah. Ta situacija se potem ni ponovila v letu 2016, tako da te številke obravnavajte znotraj tega konteksta. Te številke zato ne kažejo kakšne katastrofalne situacije, ki bi nastala zaradi negativnih obrestnih mer. Moramo pa vseeno biti previdni, kajti kot prvo tu gre zgolj za povprečje in znotraj povprečja v bančnem sistemu obstajajo precej raznolikih situacij. Banke počnejo različne stvari, izvajajo različne poslovne modele, zaradi nekaterih poslovnih modelov so celo naprimer bolj izpostavljene za negativne obrestne mere. Negativne obrestne mere, kot sem že prej povedal, so bile zelo močan instrument monetarne politike, imajo pa določene posledice na bančnem sistemu. Do sedaj sicer nismo videli nobenega razloga, zakaj bi nas morali stvari posebej skrbeti. Tako da bi vas vprašal, ali to velja potem zavedno? Mislim, da ne. Še posebej bi se morali zavedati tega, da negativne obresti zagotovo imajo svoje posledice. Pogosto pravim, da negativne obrestne mere niso vprašanje da ali ne, temveč gre za vprašanje obsega in trajanja. Glede drugega vprašanja, glede unije kapitalskih trgov, potrebujemo enega regulatorja za kapitalski trg znotraj te unije. Ne moram podati dokončnega odgovora v tem trenutku. Zagotovo bo sprememba po britanskem referendumu služila kot navdih za nadaljne razmišljanje o tem, ali je trenutni regulativni okvir še vedno aktualen ali bi ga morda bilo treba spremeniti. Hvala lepa, kolega Langen. Ja, herr Präsident, äh, ich finde den monetären Dialog in. Gospod predsednik, ta monetarni dialog se mi zdi zelo ploden. Äh, ne razumem kritik posameznih kolegov vendar pa imamo potem tudi upravičena vprašanja. Naprimer, glede nizkih obresti ste večinoma govorili o makroekonomski perspektivi. Zniževanje dolgov, razlike med obrestnimi merami se ne znižujejo in tako dalje. Vsaj v moji državi pa se potem ljudje sprašujejo po mikroekonomskih posledicah nizkih obrestnih mer. Te so popolnoma drugačne na kak način pa ECB pri svojih odločitvah upošteva mikroekonomske vidike, naprimer davačevalci in tisti, ki dolgujejo pravzaprav glede na interese upnika, prerasporejo sredstva glede na sedajnost in prihodnost. Kar se tiče vlaganja sredstev, kar se tiče teganih profilov za vlogo bank, pa je to tudi pomembno. Štiri kratka vprašanja. Prvič, menite, da je sedaj so dodatna sredstva povečala ponudbo posojil ali pa so to banke uporabile za svoje namene. Pred dvema letoma ste naprimer dejali, da je potrebno banke in države ločevati. So te izkušnje se resnično zgodila, je to res ali ne. In potem drugič, ali nizke obrestne mere resnično pomagajo realnemu gospodarstvu, zagonu le tega in ali je več likvidnosti v obtoku res nekaj, kar pomaga. In potem, kakšne poti bi ponudili vačevalcem iz teh razmer nizkih obrestnih mer. Če torej državljani ne bodo razumeli, tega, zakaj gre potem ECB, tudi ne bo imel več smisla. Hvala. Ta vprašanja so zelo relevantna. Njihovo relevantnost lahko ugotavljamo praktično vsak dan, ko ocenjujemo, kakšno je stanje v evroobmočju. Če se najprej dotaknem teh zadnjih vprašanj v zvezi z eh, legitimnostjo. Naša legitimnost v svojem bistvu temelji na tem, ali smo zmožni izpolniti mandat. Naš mandat pa je, da dosežemo stabilnost cen. To pa je predeljeno kot stopna inflacije, ki je blizu oziroma pod dvema odstotkoma to je nekaj, kar moramo vedno upoštevati. Drugo vprašanje. Kadar upoštevamo to dejstvo in ko se sprašujemo, ali so naši instrumenti z področja monetarne politike učinkoviti ali ne, in ko iščemo odgovor preverimo tudi vse spremembe pri obrestnih merah, pri spredih in tako naprej, kako je s pretokom v realno gospodarstvo. Končni odgovor je potem dokaj pozitiven. Še drugo vprašanje bi morali zastaviti. Recimo, da ne bi imeli takšne razširjene monetarne politike. Recimo, da bi imeli obresti na ravni spred treh ali štirih let. Kakšne bi bile takrat posledice? Posledice bi bile precej negativne. Deflacija bi bila precej bolj dolgotrajna, brezposobnost bi bila višja. Sedaj pa smo priča sicer šipki rasti, ampak rast beležimo vsako leto obdobje, vsak mesec. Stopnja brezposelnosti je bila pred dvema letoma še vedno nad 12 odstotki, sedaj je nekje 10 odstotna. Potem se pojavi vprašanje, kdaj bo ECB lahko dvignila obrestne mere na raven, ko bodo tudi distribucijske posledice potem bolj primerne. Se strinjam z vami. Kakšna naj bo obrestna mera, da se bodo distribucijske posledice potem uravnotežile. Bomo videli, kdaj bomo dvignili obrestno mero. Verjetno takrat, ko bo inflacija blizu dveh odstotkov oziroma pod dvema odstotkoma. Vse skupaj pa je seveda odvisno od celovitega premika pri cenah in plačah. Na zadnji tiskovni konferenci sem rekel, da ni nobenega dvoma, da potrebujemo više plače. Plače so rezultat pogajanj med socialnimi partnerji, tako da mi ne moremo opredeljevati plač, niti ne želimo imeti stališča glede tega. Dejstvo je, da so plače več let rasle manj, kot je rasla produktivnost. Z objektivnega vidika in z našega stališča, ko si želimo doseči inflacijo, ki bo 2 odstotka ali manj, bi zagotovo bilo dobro, da bi plače rasle. Plače bodo rasle, ko se bodo izboljšali pogoji na trgu dela, ko bo brezposelnost nižja. Gospodarstvo počasi okreva, trg dela se postopoma izboljšuje, takoj, ko se bo zakrpala ta vrzel pri outputu, uh, se bo zmanjšal tudi pritisk na plače. Potem pa se bodo odrazile določene spremembe tudi pri cenah. Stopnja inflacije, mislim, da sem to že povedal vodoma, bo do konca leta nekoliko poskočila, ter bo nekje na ravni malo nad enim odstotkom prihodnje leto. Hvala lepa, kolega Silvio Pereira. Ja, obrigado. Hvala lepa, gospod predsednik. Vprašanje vam bom zastavil v portugalščini. Gospod predsednik, naslikali ste nam ne preveč lepo sliko. Sicer govorite, da gospodarstvo redno, ampak počasi okreva. Letos naj bi bila rast nizka, malo nad enim odstotkom, pa tudi za prihodne leto napovedujete zelo šipko rast. Inflacijski cilji so še precej daleč, nismo jih dosegli. Vi ste zadolženi za monetarno politiko. ECB je sprejela določene konvencionalne, pa tudi nekonvencionalne ukrepe. Zanima me, če lahko pričakujemo kakršne koli nove politične pobude za to, da bi spodbudili gospodarstvo. Lahko pričakujemo morda tudi podaljšanje načrta za nakup sredstev ali bomo morda deležni tudi kakršne koli spremembe pri nakupu sredstev v posameznih državah, zato da bi se borili proti tej veliki raznolikosti med posameznimi državami, ko gre za to vprašanje. Rekli ste, da namerava ECB uporabiti vsak instrument, ki ga ima na voljo v okviru mandata, takoj ko bodo ocenjeni rezultati že sprejetih ukrepov. Zanima me, kakšne nove pobude boste sprejeli za to, da spodbudite gospodarstvo. Drugo vprašanje se nanaša na fiskalno politiko. Ponovno ste izrekli poziv da se oblikuje politika, ki bi bila bolj prijazna za rast. Omenili ste evropsko razsežnost, potem ste omenili tudi proračun, ki naj bi spodbujal rast. Kaj pa je z državami, ki imajo več manevrskega prostora pri proračunu? Dve leti že zahtevate politiko, ki bo bolj prijazna za rast. Države, ki imajo največ manevrskega prostora pri proračunu, bi morale storiti več. Ali vi menite, da počnejo dovolj ali počnejo dovolj za to, da se spodbudi rast v Evropski uniji? Hvala lepa. Naša monetarna politika, še posebej odločitve, ki smo jih sprejeli marca, dosega napredek postopoma. Naš program nakupa sredstev napreduje postopoma. Nismo še videli vseh rezultatov sprejetih odločitev. Odločitve, ki smo jih sprejeli marca, se niti še niso v celoti izvršile v praksi. Še vedno imamo dva TLTRO-ja, ki jih je treba izpeljati, torej te ukrepe namenskega dolgoročnega refinanciranja bomo še izvajali. Zato niti ni primeren trenutek, da bi razpravljali o novih pobudah ali kakršnih kolih revizijah. Tudi makroekonomske napovedi so bolj ali manj nespremenjene oziroma minimalno smo jih spreminjali od zadnjih napovedi. Učinek nekaterih negotovosti, ki smo jih opredelili, in zaradi katerih prihaja do spiralnih tvega na vzdolj, se še niso uresničile. Naprimer, rezultat referenduma je še vedno zgolj na papirju. Glede proračuna in proračunskih politik. Vprašali ste me, ali države, ki imajo fiskalni manevrski prostor, ta prostor lahko uporabijo ali bi ga morale uporabiti. Odgovor je da, morale bi ga uporabiti. Ob spoštovanju pravil vseeno ne smemo pozabiti na to, da države, ki nimajo fiskalnega manevrskega prostora, ne smejo uporabljati fiskalnega manevrskega prostora, ki ga nimajo. Države, ki imajo fiskalni manevrski prostor, pa niso dolžne uporabiti tega fiskalnega manevrskega prostora, če tega ne želijo storiti. Zato moramo vedno poštevati to inherentno asimetrijo pri izvajanju teh pravil. Mimo grede, ta asimetrija, asimetrija je včasih neupravičena, vseeno pa obstaja. Druga zadeva, ki jo moramo upoštevati, je, da kadarkoli države s fiskalnim manevrskim prostorom prosimo, da ta prostor uporabijo, moramo vedeti, o čem natanko govorimo. Ni najbolj enostavno predlagati fiskalne širitve pri državah, ki so bolj ali manj na ravni polne zaposlitve. Ljudje bi verjetno želeli ta denar porabljati drugače, ne za druge dele unije, ampak zaenkrat nimamo na voljo nobenega institucionalnega kanala, ki bi nam to omogočal. Načeloma je torej odgovor da, države, ki imajo fiskalni manevrski prostor, bi ga morali uporabiti, vendar bi morali biti previdni pri natančnem odmerjanju tega, na kakšen način, koliko in kje naj se ta prostor uporabi. Hvala lepa. Ludek Niedermayer. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospod Dragi. Na začetku želim povedati, da sta ECB in njen predsednik vir stabilnosti v Evropski uniji, zato vam želim čestitati za dobro opravljeno delo. Danes je gospodarstvo v boljšem položaju. S tem se strinjam. Nismo sicer v fantastičnem položaju, ampak smo v dobrem položaju. To je zelo pomembno, zato ker je na političnem dnevnem redu zelo veliko izzivov več kot na gospodarskem dnevnem redu. Dobro, vprašanje. Razumem vašo monetarno politiko in razumem tudi monetarno politiko nekaterih drugih centralnih bank. Želite se odzvati na nizko inflacijo in na nizke pritiske na cene. To seveda ima posledice za finančno stabilnost in to ima tudi nekatere druge implikacije za gospodarstvo. Poglejmo si stabilnost cen nizke obrestne mere in močna likvidnost bank vodita do spodbujanja določenih vrst kreditov. Predvsem imamo tu v mislih hipotekarne kredite za gospodinstva. Na nekaterih delih gospodarstva zato cene stanovanj rastejo in CPI tega ne neposredno zajema. Zanima me torej, kolikšno tveganje je to po vašem mnenju in še posebej za prihodno monetarno politiko. Drugo vprašanje je naslednje. Nekatere centralne banke se na to odzivajo z specifičnimi ciljno usmerjenimi ukrepi, naprimer, da postavljajo zgornjo mejo razmerja med eh, sredstvi in posojili. Zanima me, kaj lahko storimo, glede na to, da je popraševanje veliko in banke z veseljem zagotavljajo te kredite, kaj te to je zdaj ena redkih možnosti za zaslužek. Hvala. Hvala lepa, hvala za vaše lepe besede na začetku. No, komplimenti. Te dni ne pridejo pogosto. Tako da res hvala. Prvič, ne moremo reči, da se pojavlja balon na področju nepremičnin. Cene v nekaterih mestih se dvigajo, ampak to sploh ni splošen težav na državni ravni še manj pa na ravni evroobmočja. Seveda pa je treba upoštevati še nekaj. Cene na področju nepremičnin in tudi na drugih trgih natančno spremljamo. In če se bo pojavila možnost, da se pojavlja balon, imamo več možnosti en element je obseg povišene cen, po drugi strani pa lahko preučimo tudi povišeno zadolženost. Tudi razvoj dogodkov na strani kreditov je treba upoštevati. Če je več kreditov in več zadolževanja, skupaj, skupaj s hitro rastjo cen potem bi se lahko pojavile težave, ampak tega ne vidimo. Temu smo pričali samo na izoliranih področjih, cene se dvigajo, ampak eh, ne vidimo pa rasti, ki bi bila nenormalna. Kreditov je vedno več, ampak ta rast je zmerna, mesec za mesecem. Vprašanje? na to vrstne probleme, je v bistvu mogoče odgovoriti tako, kot ste to predlagali sami. Uporabili bi lahko makroprudencialne ali makrobonitetne instrumente. Ne bi bilo dobro, če bi se globalno odzivali na lokalne probleme, imamo pa tako imenovane makrobonitetne instrumente, naprimer razmerja med posojili in vrednostjo in različna druga razmerja, ki jih lahko uporabimo. Nacionalni organi imajo odgovornost, kar zadeva te ukrepe in več držav v evroomočju in ne samo v evroomočju je te ukrepe že sprejelo. ECB ima pristojnost dopolnjevanja. To pomeni, če bi ECB menila, da ukrepi niso zadostni, lahko sprememo dopolnilne ukrepe. Zaenkrat te pristojnosti še nismo uporabili, zato ker smo v tesnem stiku z oblastmi. In zaradi tega tesnega stika dobro sodelujemo in delo teče tako, kot je treba, ampak seveda natančno spremljamo razvoj dogodkov na tem področju. Hvala, Gunnar Hukmark. Hvala lepa. Tudi jaz se strinjam z vsemi lepimi besedami, ki smo jih slišali danes, če vam bo to kaj koristilo. Dve vprašanje. Dejali ste, da imamo preveč bank. A ne gre morda zato, da imamo premalo učinkovitih bank? Ali ni to morda tudi posledica monetarne politike, zato ker toliko denarja črpamo v gospodarstvo? Negativne obresne mere pa ne pritiskajo na banke, da bi se reformirale. Manj je združitev in manj je tudi večje učinkovitosti. Banke imajo veliko težav danes in ali ne menite, da je to posledica makroekonomskih politik? Če si pogledamo gospodarstvo in banke, lahko vidimo, da tudi gospodarstvo stagnirajo. Slabo posojilo so potem samo posledica tega. Negativne obrestne mere vodijo do več pomagljivosti kot prednosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da je na nek način zdaj manj pritiska za strukturne reforme in lažje je pač nadaljevati tako kot do sedaj. Če prav razumem, bo gospod Dragi moral kmalo oditi, zato ker kmalo vzleti njegovo letalo predlagam, da združimo vprašanje, drugače ne bo mogoče odgovoriti na vse. Nina Gel, hvala lepa, gospod predsednik. Odkar je znan rezultat referenduma, vlada nejasnost glede prihodnosti finančnega sektorja v Združenem kraljestvu. Kiriški sektor je lep primer. To je ključnega pomena za finančne trge in to v bistvu predstavlja tudi fizično lokacijo za te finančne trge. V Evropi politiki poskušajo to izkoristiti in nekateri politiki pravijo, da bi morali Londonu oduzeti klirinške zmogljivosti za evro. Ampak v Parizu, v Frankfurtu je premalo zmogljivosti za to, zato se to verjetno ne bo zgodilo ali vsaj ne bo delovalo tako, kot je treba, glede na to, da je osebina določenih vrst vrednostnih papirjev neločljiva od drugih vrst. Strokovnjaki pravijo, da je samo ena lokacija morebitna alternativa in to bi bil New York. Nekaj vprašanj. Se strinjate s tistimi, ki pravijo, da kliriške dejavnosti potrebujejo kritično maso in da je kliring za evro neločljiv od drugih valut? selitev v New York bi bila kontraproduktivna. In kaj pravite tistim, ki pravijo, da bi reaktivacija politike glede lokacij lahko ogrozila vašo politiko? Hvala, Bernd Luke. Pozdravljeni, gospod Dragi. Politika nizkih obresnih mer je deležna veliko kritike. Pravite, da imajo v določene mere prav, zato ker so banke v državah in to je povezano tudi s prekomernimi zmogljivosti teh bank na evropskem trgu. Lahko poveste več. Pred finančno krizo so velike banke v Nemčiji imele več kot 20 odstotne dobičke po davkih. Zanima me, Odkot je zdaj prišlo teh nekaj bank po krizi, da imamo zdaj preveč bank in je dobičkonosnosti manj. Tega ne razumem najbolj. Mislim, da ste prav povdarili, da nizka obrestna mera vodi do določenih stranskih učinkov, škode varčevalcem in koristi tistim, ki si izposvajajo. Želite pa, da bi imeli več koncentracije, koncentracija pomeni tržno moč in banke bi lahko potem zaračunale više pristojbine. In to tistim varčevalcem, ki so že tako ali tako v slabšem položaju zaradi nizkih obrestnih mer. Zanima me, ali je to namenski učinek vaše politike. In še tretje vprašanje, to se navezuje na to, da ste povedali, da je okolje nizkih obrestnih mer takšno zaradi nizkih obetov glede rasti Po drugi strani pa smo v situaciji, kjer lahko vidimo, da imamo veliko tehničnega napredka. Vedno več je tehnologij splošnega namena, ki so z nami že nekaj let in to spodbuja rast. Naprimer, internet, genska tehnologija, nanotehnologija, digitalizacija in tako naprej. To spodbuja rast. Tako je bom končal. Po drugi strani pa velja, da smo imeli faze stagnacije, ko nismo imeli obresnih mer ali pa smo imeli celo negativne obresne mere. Če si pogledamo nazaj v zgodovino, takrat ni bilo negativnih obresnih mer, ni bilo nizkih obresnih mer. Zato me zanima, kako menite, da so nizke obresne mere pogojene z nizko rastjo na dolgi rok. Hvala. Gorgios Kircos. Preskočil bom večino vprašanj, ki sem jih pripravil, imam kratko vprašanje veliko napetosti se je pojavilo med uh, grško vlado in gospodom Strunadosom, predsednikom banke Grče. Zanima me, ali se strinjate z njim, ali on uživa podporo ECB. Hvala. Eva Kajri. Hvala, predsednik, gospod Dragi. Kar vprašanja? Če ne bomo dosegli inflacijskih ciljev, me zanima, kako menite, da bi lahko vam politično olajšali delo tukaj v parlamentu, zato da bi razširili program kvantitativnega sproščanja in da bi pomagali pri izvajanju politike za blaženje tveganj. Drugo vprašanje. Če pride do negativnih razvojev dogodkov na področju evropskega gospodarstva zaradi zunanjih dejavnikov, me zanima, ali ste pripravljeni kupovati državne obveznice na periferiji, ko se spet večajo proračunski premakljaj in dolg izgleda vedno manj vzdržen. Sotirios Zadenopoulos, zadnje vprašanje. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi sam želim spregovoriti o nečem, o čemer smo že veliko slišali danes ekspanzivna ali restriktivna denarna politika. Nemčija si želi restriktivne politike zato, da zaščiti presežke v svojem proračunu, drugi želijo ekspanzivno politiko zato, da bi več porabili, ampak vse je povezano z stroški. Imam vtis, da tudi vi sodelujete pri tem, vi ste del četverice. Grčiji se predlaga, da krši kolektivno pogodbo, da krši pravico do stavke in tako naprej. Kaj menite s tem, ko govorite o naložbah in o državnem denarju in državnih naložbah? Edino, kar bi lahko temu sistemu še koristilo, so politike, ki bi koristile naložbam. Ampak vedno kršite in zatirate delavce in pravice delavcev. Zanima me, ali imate kaj zapovedati v zvezi s to politiko. Hvala. Poskusil se bom odzvati na ta vprašanja. Določena vprašanja so zelo kompleksna ampak se bom potrudil. Vprašanje, ali so nizke obrestne mere povezane z reformami in ali nizke obrestne mere odvračajo vlade od tega, da bi izvajale reforme. Na to vprašanje je po mojem mnenju zapleteno. Morda obstajajo povezave med merami in pripravljenostjo na reforme ukolikor so te reforme del proračuna. Torej, proračunski primankljaj je treba financirati, više kot so mere, teže je financiranje. To prav gotovo sili vlade v to, da prioritizirajo naloge. In da seveda prednost dajo bolj zahtevnim projektom. Določene reforme, predvsem pokojninske reforme, se izvajajo, predvsem, ko so obrestne mere visoke. Ko se umaknemo iz tega, lahko vidimo, da fiskalni ukrepi zaradi tržnih pritiskov pogosto sledijo poti najmanjšega upora. No, zmanjšajo se naložbe in poveća se izvajanje programa. Višji davki in nižji izdatki niso recept za rast. Ampak, če se umaknemo, če naredimo korak nazaj in pogledamo tudi drugačne reforme, naprimer reformo pravosodnega sistema, ustave ali izobraževalnega sistema ali volilne zakonodaje, potem lahko vidimo, da te strukturne reforme nimajo veze z obresnimi merami. Te se izvajajo v skladu s popolnoma drugačnimi prioritetami. In tudi reforme trga dela so se izvedle takrat, ko so bile obresne mere zelo nizke. Ne trdim, da je nasprotno, ampak pravim, da je zadeva zapletena. Težko je enoznačno oceniti ta argument. Ali neučinkovite banke ostajajo pri življenju zaradi nizkih obrestnih mer? No, če bi stopnje bile više, bi neučinkovite banke morale storiti nekaj, da bi preživele. Ampak treba je pogledati neto obrestno maržo, ne samo obrestno maržo obrestne mere, zato da bi se odločili, ali je banka subvencionirana ali ne. Banke, evroobmočja so po večinoma precej robustne glede kapitala, seveda. Ne vse, ampak banke niso v poprečju dobičkonosne in to je odvisno od dejavnikov, ki sem jih omenil prej. Priznati moram, da nijem odgovora na klirinški sektor. Argument, da bi selitev euroklearinga seli, vodila do negotovosti, zato ker bi to potem ločili od drugih 16 vrst kliringa, je argument, ki ga predstavljajo v Združenem kraljestvu, ampak eh, nisem še ocenil veljavnosti tega argumenta. Nekdo je vprašal nekaj o bankah, ki so bile dobičkonosne pred finančno krizo, če sem prav razumel. Da, ROE je bil 20 odstotkov, ampak eh, zdaj vemo, kako so to dosegli. Veliko tega je bil balon, vlagali so v slaba sredstva. Realnost v letih pred finančno krizo, zadnjih 5, 6, 7 let pred finančno krizo, je realnost, da so povečane stopne donosnosti kapitala bile napihnjene in to je skrivalo druge težave, ki so se pojavljale in druge pomakljivosti, ki so jih te banke imele. Zdaj imamo drugačen sistem. Regulatori, vlade in banke so vzpostavili sistem, ki je mnogo močnejši, mnogo odpornejši zato ker je manj tvegan, je tudi donosnost kapitala nižja. Ampak te pomankljivosti želimo rešiti, kaj je trenutna donosnost preniska. Vemo, da so delnice bank v slabšem položaju kot delnice bank drugot po svetu. Zgodovina slabih posojil vodi do tega in tudi previsoka razmerja vodijo do tega. Govorimo o prekomerni zmogljivosti in tukaj nimam v mislih oligopola, ko bi banke lahko potegnile kar največ od svojih strank. Ne, pomankljiva zmogljivost pomeni, da nismo v ravnovesju. Veliko je majhnih in srednjih bank, ki dobro opravljajo svoje naloge in dobro služijo svojim strankam. Previdni moramo biti, ne smemo uporabljati kar splošne paradigme, vse povprek, kajti ta situacija je zelo heterogena. Odgovor na vaše vprašanje. ECB močno podpira neodvisnost guvernerjev nacionalnih centralnih bank. Kaj lahko parlament stori, če ne bomo dosegli cilja glede inflacije? No, mislim, da bomo ta cilj dosegli. Prav gotovo. Naše projekcije da bi se vrnili na pod a blizu dvema odstotkoma, temeljijo na oceni programov, ki se trenutno izvajajo. In še zadnje vprašanje, kaj je monetarna politika storila za zasebne naložbe? Oblikovali oziroma ponovno oblikovali smo pogoje financiranja, ki so optimalni za zasebne naložbe v evroobmočju. Govorim o tem, da smo jih ponovno oblikovali, zato ker so različne krize po letu 2010 v evroobmočju te strukture uničile. Več eh, primerov sem že podal o tem, kje so bile obresne mere in kakšne so bile razlike v obresnih merah leta 2012 in kakšne so danes. Ampak že na začetku sem povedal, da monetarna politika ni dovolj. To ni dovolj, za zagotavljanje prave in trajnostne rasti na dolgi rok. Hvala. Hvala lepa, gospod Dragi, za ta zelo zanimiv in koristen monetarni dialog. Sejo lahko zaključimo. Vidimo se v sredo. Ob treh. Hvala.